Right, everybody, welcome. If you could take your seats, please. And... Prosim, če se usedete, da bomo lahko začeli. Se upravičujem za zamudo, vendar pa imeli smo sestanek s finančnimi ministri in to je bilo na drugem koncu parlamenta. Prepričan sem, da razumete, da se takšni sestanki kdaj zavlečejo. Zelo sem zadovoljna, da vas lahko pozdravim. Mislim pa, da moramo nekoliko utišati ozračje v dvorani. Odrekla se bom svojemu uvodu, tako da bomo pridobili nekaj časa. Prva točka na našem dnevnem redu je nagovor predsednika Evropskega sveta Hermana van Rompuja, potem pa bomo imeli čas za vprašanja in odgovore. Najprej pa bo nekaj uvodnih besed podal tudi Istvan Joša iz eh, Mačarskega parlamenta. Če želite zastaviti vprašanja, imate tri različne barve, kartice treh različnih barv. Če želite zastaviti vprašanje v prvem delu z gospodom Van Rompojem, potem uporabite zeleno kartico. Za drugi del razprava med parlamentarci uporabite modro kartico. In za tretji del popovdne je roza kartica. Torej, prvi del, ki se bo kmalo začel, tukaj potrebujete zeleno kartico. Tako, sedaj pa kar predajem besedo so predsedajočemu. Aha, to je za nacionalne parlamentarce, člani odbora Ekon. Pa mi lahko tudi pomahate, torej pritegnete pozornost predsedajoče Sketch DI. Ištvan, prosim. A lehetőséget, hogy a magyar eh, sor... Hvala lepa. Zelo vesel sem, da sem so predsedujoči v imenu mađarskega predsedstva. To je razširjen sestanek odbora Ekon in pozdravljate tudi predstavnike nacionalnih parlamentov. Ovodoma naj povem nekaj o posebnem dnevu. 15. marec je naš državni praznik. Leta 1848, 15. marca, se je začela pomembna revolucija v Budimpešti. In to je bil prvi korak Mačarske proti EU, k skupnemu evropskemu poslanstvu. In to je ostalo nespremenjeno od takrat. In smo del Evrope, evropskih načel, vrednot in v tej smeri delamo tudi v času našega šestmesečnega predsedstva. Želimo izgraditi močno Evropo in eh, ekonomsko upravljanje je ključni element vsega tega. Prvi evropski semester lahko pomaga pri izgraditvi močne Evrope. Najprej bi radi zarisali načela, ki povezujejo gospodarske dejavnosti v Evropi. Potem pa bi sledili, sledile podrobnosti. Mislim, da smo združeni močnejši in menimo tudi, da lahko Evropa ponudi gospodarske prednosti vsem državam članicam in to morajo države članice izkoristiti. Prav tako tudi verjamemo, da lahko Evropski semester k temu prispeva. Imamo že naslednjega govornika? Če ne, potem lahko nadaljujem z uvodnimi besedami. Naj dodam, da nam je Evropski semester dal nove priložnosti. S posvetovanjem lahko začrtamo ekonomski akcijski načrt za Evropo, ki gre prek samo gospodarskega sodelovanja, ki smo ga imeli do sedaj. Evropske države članice, vsaj nekatere, morda menijo, da bo to omejilo njihov manevrski prostor, vendar pa mislim, da je več prednosti kot slabosti. Finančno in gospodarsko krizo lahko uspešno prebrodimo samo, če se bomo pripravili za izvajanje strategije EU 2020. Če bomo okrepili inovacije, raziskave, če bomo stremeli k bolj združeni Evropi. To bo odločilno desetletje v zgodovini Evropske unije. Kot je pokazala gospodarska kriza, ne smemo izgubljati časa, delovati in ukrepati moramo sedaj in enotno. Finančna kriza pa je tudi strukturna kriza celotnega finančnega sistema. In če lahko Evropa pokaže vodilno vlogo pri moderniziranju finančnega sektorja, potem bo to dobro ne samo za Evropo, temveč globalno za celotni globalni finančni sistem. Upamo, da bo ta postal bolj pregleden in to so tiste ključne točke, ki sem jih želel podati. Hvala lepa, Sharon, za to priložnost. Sedaj pa že vidim predsednika Van Rompuja. To je vse, kar sem želel povedati. Hvala lepa. Hvala lepa. Tudi sama z velikim veseljem pozdravljam predsednika Hermana Van Rompuja, ki nam bo podal svoj nagovor, potem pa bomo imeli čas za vprašanje in odgovore. Mislim, da Van Rompuy uvoda ne potrebuje, zelo smo veseli, da je našel čas in prišel k nam za nagovor. Vem, da je zelo zaposlen, torej hvala lepa, da ste prišli in prosim, beseda je kar vaša. Thank you. Hvala lepa. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, poslanci nacionalnih parlamentov, gospe in gospodje. Naj začnem zahvalo, da ste me povabili na ta dogodek danes. Poslanci Evropskega parlamenta vas vidim predvsej pogosto med živahnimi razpravami v Evropskem parlamentu. Kot nekdani nacionalni parlamentarec, tudi kot nekdani predsednik parlamenta, pa mi je vedno veliko veselje, da se vrnem v meni znano okolje. Evropska unija trenutno sprejema pomembne odločitve, da bi izboljšali naše ekonomsko upravljanje na enotnem trgu in v evromočju. In zato se mi zdi ključnega pomena, da parlamenti, ki so odgovorni za to, kar se dogaja, tudi prezamejo odgovornost. In mislim, da morate izkoristiti vsako priložnost, da se sliši vas glas in to priložnost izkoristite. Zato se veselim naše razprave. Uvodoma bi rad tako imenovani evropski semester umestil. To je nekoliko čudno ime, se mi je zdelo. Rad bi to umestil v širši kontekst in rad bi vas obvestil tudi o najnovejših dogodkih. Evropska unija se počasi izvija iz gospodarske krize. Poglejmo si nekaj podatkov gospodarski temelji Evropske unije kot celote ostajajo trdni. Inflacija je nizka, potem tudi tekoči račun je uravnotežen in tudi javni dolg je nižji od drugih velikih globalnih igralcev. Hitro se moramo vrniti gospodarski rasti, to nam je že uspelo po gospodarski krizi. Vendar pa, kot vsi vemo, imamo krizo javnega dolga. Kriza je pokazala, kako se določena težava lahko razširi iz ene države na vse ostale, s hitrostjo in obsegom, ki je mnoge presenetila. Lani je postalo jasno, da se moramo nujno kaj naučiti iz vsega tega prvi niz zaključkov je bil podan v kontekstu tako enovane delovne skupine o ekonomskem upravljanju. Sedaj pripravljamo drugi niz. O vidikih tega smo se pogovarjali prejšnji petek na vrhu EU in upamo, da bomo to zaključili na ravni EU27 na vrhu naslednji teden. Takrat bomo verjetno že tako daleč, da bo šlo samo na vzgor. Vse te reforme pa imajo kar nekaj elementov. Vsako teh elementov je majhen korak, vendar pa skupaj vzeto to pomeni precejšnje spremembe, kako mi, evropejci, skupno upravljamo z integriranim gospodarstvom, še prav posebno v evromočju. Moje ključno sporočilo je sledeče. Vse naše odločitve vključujejo iskanje novega ravnotežja za gospodarsko in monetarno unijo. Ravnotežje med skupno odgovornostjo, lahko to imenujete tudi solidarnost, in posamezno odgovornost vsake države članice. Evropski semester, o katerem govorimo danes, tukaj je tudi del te enačbe. Na strani solidarnosti smo sprejeli pomembne ukrepe. Imamo začasne mehanizme za stabilnost, svežne za Irsko, Grčjo in načrte za stalne mehanizme za stabilnost. Kar se individualne odgovornosti tiče, pa je to vključevalo stroge in pomembne varčevalne ukrepe v veliko držav članicah. In oba vidika sta, pomemb, sta povezana, ne nazadnje tudi politično. Vzamemo stalni mehanizem za stabilnost. Tukaj gre za posojila, ki, za katera jamčijo članice evromoča. To so velikanske vsote. Zato je jasno, da pogajanja morajo dobiti posebna zagotovila, da bomo ta sredstva lahko sprostili. To vključuje seveda tudi predvsej drastične varčevalne ukrepe v gospodarstvih, ki imajo velike primankljaje. Politične ovire na obeh stranih so velike, kot veste vlade, ki morajo varčevati in reformirati, so morale sprejeti pogumne odločitve. Uspeva jim. Isto velja za upravljanje, ki je moralo, za vlade, ki so morale prepričati parlamente, da bi seveda dobili posojila pod strogimi pogoji. Za njih je to tudi zelo pomembno in je veliko v igri. V obeh primerih Evropa ni in ne postaja popularna, vendar pa vseeno moramo ukrepati. Tako zaradi solidarnosti, kot zaradi odgovornosti. Ne pozabimo, da brez ukrepov, ki smo jih sprejeli, ne bi omejili krize, bilo bi še veliko hujše. Zato je v interesu vseh, da ohranimo stabilnost evromoča kot celote. Prav tako to pomeni veliko odgovornost za nacionalne parlamente. Mehanizem za stabilnost bo zahteval soglasje vseh parlamentov. Vaša udeležba daje temu instrumentu potrebno legitimnost. To tudi pomeni, da bo do vaši glasovi pomembni za druge. Ne odločate samo v imenu svoje države, temveč tudi v imenu drugih držav. Za prihodnost ekonomske in monetarne unije pa želimo zmanjšati tveganja, ki so se pojavila na minimum. Naj omenim tri korake, kar se razmisleka in okrepov tiče. Vse na strani močne, odločne posamične odgovornosti. Najprej smo ugotovili, da je pakt za stabilnost in rast, kot je bil oblikovan na začetku, nekaj, kar ni dovolj močno zasnovano. Pakt je izgubil veliko, ko smo leta 2003 prekršili pravila. Dve velike države sta to storili. Ko je Grčija povečala primankljaj na 15 odstotkov BDP-ja leta 2009, so stvari postale še slabše. Projektna skupina o ekonomskem upravljanju, ki sem ji predsedoval lani, je predlagala, da bi ukrepili pakt. Imeli bi sankcije že prej, bolj odločne in bi se bolj osredotočali na javni dolg. Dogovor držav članic o izvajanju zakonodaje bi morali doseči marca. In seveda po postopku soodločenja z Evropskim parlamentom. Poleg okrepitve pakta pa imamo tudi Evropski semester. To ni samo nekaj, kar se dogaja v Bruslju in ko Brusel govori, kako naj države članice zasnujejo svoje proračune. Sprejemanje nacionalnih proračunov je seveda glavno pooblastilo nacionalnih parlamentov in nacionalnih demokracij. Države članice morajo izpolnevati cilje fiskalne, makroekonomske in tematične. Naprimer EU 2020. Tako da bo razvoj na tem področju šel v isti smeri. In to je ključnega pomena za države evroobmočja. Finančna stabilnost evroobmočja je v interesu vseh. Države članice bodo pripravile svoje nacionalne reformne programe za strukturne spremembe in za stabilnost konvergenčnih programov za proračune. Te programe bodo pripravile države članice in ocenila jih bo komisija. Komisija bo svetu predlagala specifična priporočila za vsako državo o teh programih in o konvergenčnih programih in programih za stabilnost. Priporočila, ki jih bo sprejel svet, bi morali upoštevati, ko pripravljate osnutke proračuna za 2012. Mislim, da je to zelo zanimivo tudi za vas kaj ti to lahko evropsko dimenzijo umesti tudi v nacionalne razprave. Pogosto ta manjka. Naprimer, če se določena vlada odloči, da ne bo sledila določenemu priporočilu, lahko parlament to zahteva. Če ne, bodo morda, v, če ne vladajoče stranke, pa morda opozicija. In vi iz odborov za ekonomske zadeve nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta imate tukaj ključno vlogo. Seveda je vsebina proračuna, kaj želi država obdavčiti in zakaj želi sredstva porabiti, je seveda v domeni držav članic. Gospe in gospode, sedaj pa drugi korak pri izboljšanju občutka posamične odgovornosti. Nekateri proračuni niso dovolj, da bi zagotovili trajnostno rast. To je tudi še eno sporočilo krize. V prvem desetletju Evrope smo imeli nizke obrestne mere in monetarna stabilnost v evroobmočju je bila navzoča in ni bilo videti izgube konkurenčnosti. Sedaj imamo makroekonomsko nestabilnost, imamo mm, veliko mehurjev, ki so počeli in vse to smo spregledali balončkov, ki so počeli. Sedaj torej imamo tudi makroekonomski nadzor. To moramo nadzorovati. Nadzorovati moramo neuravnoteženost. Če bi to imeli že prej, tako je na začetku evroobmočja, evra, bi se lahko izognili veliko težavam. In to me pripelje do tretjega nedavnega koraka. To zadeva rastočo obvezo držav evroobmočja, da torej spoštujejo valuto. Vemo, da prihaja do napetosti v sistemu. Imamo monetarno unijo brez prave gospodarske enotnosti. In iz krize smo se naučili, da je potrebno nekaj storiti. Vlade pravijo, da je potrebno nekaj storiti. Zame je to ključen dogodek. Seveda, ne bomo imeli kar naenkrat federalnega sistema Eh, z davki na jo ravni z evro, obveznicami in tako dalje. To lahko obžalujemo, vendar pa politično se to izključuje skoraj vseh državah članicah. S tem moramo živeti. Fiskalna politika, trg delovne sile, to ostaja ključna odgovornost za nacionalne demokracije. Istočasno pa je evro naša skupna rednota, eh, valuta, oprostite. Eh, namesto da ne storimo nič, govorimo o usklajenih ukrepih, govorimo o koordinaciji nacionalnih politik. Spet gre za posamezne države članice, ki morajo prevzeti odgovornost za celoto. To prepričanje, da države evroobmoča morajo storiti več, sedaj vlada pri vseh 17 državah članicah v evromočju. Prejšnji teden smo se dogovorili o tako imenovanem paktu za evro. Pet ključnih ciljev smo imenovali. Konkurenčnost, plačna konkurenčnost tudi, zaposlovanje, trajnostne javne finance in pokojninski sistemi, usklajevanje davkov in finančna stabilnost. Skupinsko bomo prepoznali, glede na indikatore, države, ki morajo ukrepati. Komisija bo nadzorovala proces in bo ocenevala izpolnjevanje ukrepov, ki jih je potrebno izvajati. To je torej enak pristop kot v evropskem semestru. Izbira, kako se lotiti težav, pa bo nacionalna. Vendar pa analiza in prepoznavanje težav, ki zadevajo vse, to bomo storili skupaj. Še več. Ne gre samo za to, da je vse skupaj osredotočeno na Bruselj, gre za politično zavezo. Predsedniki držav in vlad bodo v Evropskem paktu navedli ukrepe, ki jih bodo izvajali na nacionalni ravni, seveda, če se bodo parlamenti strinjali. Torej, poleg tržnega pritiska in poleg obstoječega institucionalnega pritiska pakt za stabilnost in rast, makroekonomski nadzor, bomo sedaj imeli tudi močnejši pritisk med državami članicami. To pomeni, da bi to lahko postalo politično zavezojoče. Včasih je čudno, nekateri pravijo, da ta metoda ni dovolj zavezojoča, po drugi strani pa drugi naskušajo prepričati, da pakt ogroža na socialni model. Prepričan sem, da je večina ukrepov potrebnih v nacionalnem kontekstu. Naprimer, pokojninski sistemi morajo biti trajnostni in gospodarstva morajo biti konkurenčna. Metode pa potem izvajo pritisk na nacionalne države, ker imamo skupno valuto evro. In seveda to ni zelo privlačno, kot sem dejal. Evropa postaja nekdo, ki ga pač ne ljubijo preveč. In sedaj še zadnja pripomba, glede pakta za evro. Vš čas sem ustrajal, da bi vključili ne evrske države, ki želijo biti vključene na prostovoljni podlagi. Seveda je pravičljivo, da tisti, ki imajo skupno valuto, storijo več. Po drugi strani pa bi deset drugih držav, ki so politično in gospodarsko zelo blizu, tudi lahko kaj storili in eh, vse skupaj je povezano. Pomislite na povezavo med Združenim kraljestvom in Irsko. Veliko držav se bo pridružilo v prihodnjem evrobmočju in marčevski vrh bo tudi povedal, ali želijo sodelovati pri tem paktu ali ne. Naj zaključim. Prihodnost ekonomske in monetarne unije je boljša. Temelji so trdni kolektivna in posamična odgovornost vsakega za evro je zagotovljena in gospodarska rast v evromoču je boljša, kot smo pričakovali. Napoved je 1,6 za letos in 2,0 za naslednje leto. Naj dodam, da Evropski svet ni zanemaril tudi strukturne gospodarske rasti. In zato imamo strategijo EU 2020, prav tako imamo energetsko in strategijo za inovacije in komisija je sprožila in torej pripravila tudi akt o enotnem trgu. Politična odločnost je, obstaja in prihodnost evra je povezana s prihodnostjo Evropske unije. To smo videli na vrhu in s tem moramo računati. Seveda, nekateri menijo, da ne bomo izpolnili vseh zahtev vendar pa vedno, ko je bilo potrebno, smo sprejemali težke odločitve. Sedaj jih je potrebno izvesti tudi, kar se tiče evropskega semestra, kot pravijo francozi. Torej, videli bomo v praksi, ali nam bo uspelo. thank you very much. We, we now move... Hvala lepa. Tako sedaj po vprašanja in odgovori. Šest zelenih kartič imam nacionalnih parlamentarcev in štirje evropski poslanci tudi želijo spregovoriti. Pomahali so mi, pritegnili mojo pozornost. To pomeni, da če boste vsi govorili tri minute, ne boste dobili odgovorov prebrala bom, koga imam. Nacionalni parlamenti. Uh, po državah bom šla, da ne bom napačno izgovorila imen. Imam Avstrijo, Grčijo, Italijo, Belgijo, Portugalsko in Romunijo. Iz odbora Ekon pa imam Pervonš Beres, Magajo, Intfeld in Portaž. ker bo seveda malo časa na razpolago, predlagam, da zberemo vsa vprašanja, potem pa bom prosila predsednika Van Rompoja, da na nje odgovori. Najprej. Kristof Metzeder iz Avstrije. Ne vem, kje ste. Ne vidim vas. Prosim. Yes, the floor is yours. Prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se želel zahvaliti za jasno opredelitev, kakšen je načrt za prihodne za vse države članice, še prav posebej, kar se tiče institucionalnih pogojev za sodelovanje. Da bi pripravili nekaj, kar drugi niso uspeli doseči, torej usklajeno ukrepanjem to vidimo skoraj vsak drugi teden, ko se bojimo, kako bomo refinancirali določen dolg države članice. Zaradi tega, ker so obresti previsoke, naprimer Portugalska je nedavno morala dobiti posojila po zelo visokih obrestnih merah. In potem seveda govorimo tudi o jamstvenih schemah. Govorimo o 40-60 milijardah evrov in ali bo to zadoščalo. In potem omenjamo tudi azijsko krizo iz leta 98. In ko se pogovarjamo o Azici, vsi sprašujejo, zakaj smo tako zadržani, kar se finančnih trgov tiče. In mislim, da moramo to vprašanje tudi zastaviti. Zakaj nimamo ustreznega odgovora tam, kjer imamo špekulativne elemente, ki so šli veliko prek realnih podatkov, realnih temeljev, naprimer v posameznih državah članicah evromoče. Zakaj lahko še vedno z izvedenimi finančnimi instrumenti operirajo na finančnih trgih, kar ne omogoča realnih ocen? Kako pa bomo postopali, če bomo imeli stave na konje po vsej Evropi, tako kot v Združenem kraljestvu. To bi takoj prepovedali. Te razprave nismo vodili in vse to bo ostalo na dnevnem redu. Govorimo o 500 milijonih, nekoč bomo govorili o milijardi, kar se tiče rešilnih skladov. Nikoli ne bomo posem jasno končali te razprave in ne bomo govorili o tem, ali bomo določeno državo vrgli iz evromoče. dvesto sedemnajst odstotkov zadolženosti je imela Japonska, pa je nismo napadli. Takrat, ko je prišlo do azijske krize in do špekulacij, nismo napadali in hedge skladi še zdaj ne upajo biti preveč dejavni na Japonskem. Torej, ali imamo kakšne pobude in ali bomo bolj aktivni na tem področju branili našo skupno valuto evro. Hvala lepa. Naslednji pa Andrejo, Grčija. Mrs. Papandreou? Yes. Pa, Papandreou. Ah, okay. Thank, ε, eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρομπάη. Χαλά, γοσπα Πρεσίδνητσα. Želja bi se zahvaliti gospodu Van Rompuju za njegovo predstavitev in mislim, da je to izredno pozitivno, da lahko svoja mnenja izmenjamo s predstavniki evropskih institucij in Evropskega parlamenta. Na ta način bomo lahko prispevali k enotnejši Evropi in bomo lahko odgovorili na potrebe in pričakovanja naših državljanov. Imela pa bi nekaj vprašanj za gospoda Van Rompuja. Rekel je, da se v Evropi ponovno oživlja gospodarstvo, to je dobro, in da je potrebno ravnovesje med uh, ekonomsko in monetarno unijo, ter da uh, smo začeli, da je bilo začetih že precej dejavnosti za dosego tega novega ravnovesja. Gospod Van Rompuy, ali menite, da je to usklajevanje, ki je potrebno za to, da bi to dosegli in vse te dejavnosti, ki so potrebne, ali mislite, da je vse to dovolj, da lahko ustvarimo enotno Evropo? In ali ne bi bili potrebni tudi mehanizmi, ki bi omogočili, da bi se izognili morebitni novi krizi? V Evropi se moramo namreč evropski državljani povezovati. Sami ste rekli, da trenutno Evropa ne uživa velike popularnosti. Kako pa bi lahko postala bolj popularna? ta kriza je namreč prizadela tako finančne trge, kot naše državljane, ki morajo nositi najhujše breme te krize, ki so najbolj penalizirani. Imamo seveda ukrepe za mirnost, ki jih sprejemajo sedaj vse države, govorimo pa hkrati tudi o konkurenčnosti Evrope. Ampak ali lahko uporabljamo isti model konkurenčnosti za vse evropske države, ne glede na njihovo ekonomsko, socialno, kulturno situacijo? Kako se nameravate soočiti z brezposobnostjo, ki narašča povsod po Evropi? In seveda, smo mi odgovorni za to, da ne bomo prihodnjim generacijam zapustili naših dolgov in primankljajev, ravno tako pa jim ne moremo zapustiti deficitov na področju zdravja, izobraževanja in infrastruktur. In bojim se, da bomo s politikami, ki jih sedaj vodimo, dejansko prihodnjim generacijam prepustili to breme finančnih politik in hkrati bodo imele te generacije manj možnosti in manj priložnosti. Ali to pomeni, da bo mogoče prihodnja generacija že izgubljena? Hvala lepa. Hvala lepa. Približno 2 proti 1 imamo razmer med nacionalnimi parlamenti in odborom Ekom. Prvonš naslednja. Hvala, gospa predsednica. Gospod predsednik, rekli ste, tukaj sem da bomo, boste v tem semestru postavili gospodarsko politiko na prave tirnice. Torej, pri tem je najpomembnejša volja za izvajanje strategije EU 2020. Tukaj nas pa nekaj elementov na skrbi. Če ne želimo, da bi ta evropski semester bil podoben le kot brat semestru za usklejevanje gospodarskih politik, ki smo ga že imeli. Ne vem, če bo to dobro, namreč videli smo, da je bilo to dokaj ohlapno in da ni odsevalo potreb realnosti. Sprejemate pa neko diferencijacijo pri oceni javnih financ, še zlasti pri upoštevanju sistema upokojevanja na pr principu kapitalizacije. Uh, Zakaj je kapitalizacija, če pa je bil to temeljni kamen, na, katimer, na katerem se je rodil neuspeh Lizbonske strategije? In banke ter zavarovalnice ter mehanizmi tir 1, 2, 3, ki jih poznate, izhajajo ravno iz njihove ocene lastnih sredstev. Torej, zakaj vse to? Če dobro vemo, da je za uspeh potrebno ulaganje v izobraževanje, v znanost in v raziskave, na ta način lahko zagotovimo boljšo prihodnost. In pri paktu za evro imamo občutek, da gre tukaj bolj za neko, nek kompresor, ki naj bi se uporabljal za vse države članice, ne glede na njihov socialni model in ne glede na njihova izhodišča. Torej, ali ne bi morali pri tej oceni upoštevati tudi evropskega slogana enotnost v različnosti? Namreč to ne pomeni, da bomo samo očitali in metali v obraz eni drugim svoje napake. Tukaj se moramo opreti na voljo, potem da bomo izkoristili te razlike med izhodišče enih in drugih. However, Hvala lepa. Naslednji gospod Karavalja, Italija. Grazie, presidente. Do... Hvala, gospa predsednica. Potem, ko je poslanska zbornica odobrila spremembe zakona za javne finance in računovodstvo, je ta sedaj šel v senat. Ta zakon pa je potreben za prilagoditev notranjih finančnih politik za eh, evropski semester usklevanja gospodarske politike in to bi moralo biti sprejeto pred 30. aprilom. Glavne spremembe zadevajo bolj stroga pravila in novo fazo gospodarskega usklejevanja od septembra do aprila. In eh, tako smo si zastavili reforme, ki jih bo treba pred 30. aprilom uresničiti. Ravno tako so potrebne bolj eh, stroge zahteve za zmanjševanje primankljajev. In eh, največja težava, ki se je tukaj pojavila, torej pri prilagajanju proračunskih postopkov novemu semestru, so prekratki roki za ekonomsko planiranje. Namreč, če želimo določiti kredibilne cilje, potrebujemo zanesljive baze podatkov. V Italiji pa so baze podatkov o BDP-ju na voljo le od 1. aprila dalje. To pomeni, da imamo manj kot 30 dni na voljo, zato da lahko določimo cilje za javne finance za prihodnja tri leta. Bistvenega pomena je torej za parlament, da ima Eh, verodostojne podatke o makroekonomskih ciljih, saj smo videli, da tudi star pakt za stabilnost, ki eh, je temeljil samo na zahtevah povezanih z eh, javnim proračunom, ni deloval. Hvala lepa. Gospod Van de Broek, Belgija. Ja, well, uh, in, uh... Hvala lepa, gospa predsednica. V belgijskem parlamentu smo imeli poglobljeno razpravo. In eh, prišli smo do dokaj širokega soglasja. Vse demokratične stranke so se dogovorile, da bodo na čim bolj jasen način odgovorile na vaša vprašanja. In zato naj vam povem, da so sklepi v zvezi z Evropskim semestrom za usklajevanje gospodarske politike za nas zelo pomembni in predvsem se nam zdi pomembno, da se vsi dogovori eh, strogo upoštevajo. Ravno tako smo soglasni v belgijskem parlamentu glede najbolj kontroverznih predlogov eh, naprimer čezmejno financiranje eh, z uporabo euroobveznic. Mi to podpiramo, ravno tako podpiramo druge načine financiranja. Rad pa bi izkoristil priložnost, ki jo imam tukaj, da se vrnem k bistvenemu vprašanju, ki si ga postavljamo tudi potem, ko smo slišali gospoda Van Rompuja. Popolnoma se strinjam s predpostavko, da se je treba izogibati neproduktivnim polarizacijam, pri katerih bi bila Evropska unija le grešni kozov zaradi ukrepov, ki jih bo takolik tako treba sprejeti. In strinjam se s tem, gospod Van Rompuy, treba se je izogibati taki polarizaciji, ki ne vodi nikamor. Če se pa želimo izogniti, moramo tudi vedeti, da strategija, na kateri temelji evropski semester, je dovolj uravnotežena in dovolj obsežna. In tukaj se navizujem na povezavo med tem semestrom in cilji strategije EU 2020. Zato bodo metode in pristopi, ki jih bomo uporabljali in sprejeli v prihodnjih mesecih, morali zagotoviti, da se ne bodo ponovno pojavile frustracije povezane z strat Lizbonsko strategijo. In to, ko govorimo o področjih, kot so izobraževanje, raziskave, zaposlovanje, socialno vključenost in tako naprej. Sam se ne strinjam s tistimi, ki pravijo, da je bila Lizbonska strategija popoln neuspeh in da jo treba pomesti pod mizo. Ne, nisem med temi ultraskeptiki. Jasno je, da na področju stimulacij za raziskave, razvoj in izobraževanje nismo bili dovolj uspešni. In mislim, da je ocena naših rezultatov na področju socialne vključenosti in zaposlovanja nekoliko nijansirana. Če želimo učinkovito strategijo EU 2020, moramo biti tudi prepričani o naslednjem. Namreč, če države članice ne bodo spoštovali obveznosti, ki so jih sprejele, me zanima, ali bo to prineslo za nje kakšne posledice. To vas sprašujem, gospod Van Rompuy. Gracias, eh, eh, Najlepša hvala gospa predsednica in dobrodošli, gospod predsednik sveta. Torej, v tem parlamentu želimo v neko sistematično celoto združiti predloge, o katerih sedaj razpravljamo v parlamentu in svetu, torej teh šest ukrepov iz svežnja za gospodarsko upravljanje in druge teme, ki so s tem povezane. Zato sprašujem. Prvič, mislim, da ne obstaja, gospod predsednik, nek razkorak med predlogom za gospodarsko upravljanje in paktom za evro. Drugič, zanima me zasebna udeležba od leta 2003 dalje in glede tega sprašujem, kako naj se izognemo, da ne bi sistem za listinjenje, ki smo ga predvideli do leta 2013, vplival na ta svežen, ki ga imamo pred seboj in na mehanizem za oživitev gospodarstva. To sprašujem torej, ali predlogi vlad znotraj evropskega semestra bodo upoštevali vse to, kar smo dosedaj že izpostavili. In še tretjič, povezava tega svežnja s sistemom bančne integracije. Torej, ali ne bi bilo smiselno tukaj se sklicevati tudi na kakovost, razlike v kakovosti javnih dolgov? Trenutno javni dolgovi ne trošijo javnega kapitala, torej ali to pomeni, da bodo, bo javni dolg držav članice še povečal, če ne bodo spoštovali tega svežnja in potem še četrtič, ali se javni dolg lahko kupuje na primarnem trgu. Mislim, da tukaj še nimamo ovir za nek skupni dolg in s tem se navezujem tudi na razpravo o euroobveznicah, ki jo vodimo v tem parlamentu. <clears throat> Najlepša hvala. Prehajamo na Portugalsko, gospod Pedro Duarte. Dobrigado. Najlepša hvala. Tudi jaz bi se najprej neposredno zahvalil za analitično predstavitev gospoda Van Rompuja in rad bi postavil dve konkretni vprašanji v zvezi s tem. Prvič, vprašanje, ki ga je omenil že avstrijski kolega, ko se je oglasil in ki zadeva krizo državnih dolgov, s katero se popadajo različne države, nekatere bolj kot druge in ki je še nekoliko globlja zaradi različnih pravil, paktov stabilnosti in rasti. Kar pa zadeva um, obrestne mire, ki so tudi ne, različno visoke, bi se vprašal, ali je dovolj, da se jih uskladi za to, da se bomo lahko soočili s to realnostjo. Uh, Vemo že, da bo težko doseči soglasje v zvezi z euroobveznicami, ampak tudi v zvezi z jamstvenimi skladi in eh, obrestnimi mirami. Dogovor ne bo dovolj, da se situacija v državah evroobmočja ustali. Drugič, kar zadeva pakt za evro. Seveda so tukaj pomembni ukrepi, ki lahko zagotovijo stabilnost in eh, trdnost naši skupni valuti. In ali bomo tukaj res lahko dosegli neko ravnovesje znotraj naše ekonomske in monetarne unije. In v kolikšni meri je to odvisno od stabilnosti ekonomske in socialne posameznih držav članic. Torej, ali se lahko za te različne realnosti najdejo tudi različni odgovori in ali se pri tem lahko upošteva tudi suverenost posameznih držav članic in torej omogoči, da izvoljeni organi v posameznih državah sami določijo prioritete in ukrepe za svojo ekonomsko politiko. Torej, ali morda na tak način stališča različnih držav članic um, vseeno lahko prispevajo k paktu za skupno ekonomsko politiko. Hvala. Oh, Tako, zdaj pa zapuščamo evroobmoče v Romunijo. În primul rând, uh, doresc să spun că sunt uh, de acord cu punctul de Hvala lepa. Naj povem, da se strinjam s stališčem predsednika sveta. Mnenje sem, da je evropski semester, da je to vrstno usklejevanje, to vrstna koordinacija nekaj zelo pomembnega v življenju Evropske unije. Fiskalna konsolidacija namreč je zelo pomembna. Če se spomnimo na leto 2010, vidimo, da so sredstva, ki so bila porabljena za kritje proračunskih primankljajev in za refinanciranje javnega dolga, zmanjšala investicijsko sposobnost Evropske unije za več 100 milijard evrov. To torej pomeni, da bo najverjetneje zelo težko zagotoviti konkurenčnost napram hitro rastočim gospodarstvom, ne da bi zmanjšali proračunski primankljaj za vsaj polovico v primerjavi z 2010 in eh, brez zmanjševanja stroškov refinanciranja dolga. Tri komentarje bi imel gospod predsednik. Najprej govorimo tu o usklajevanju proračunskih politik v okviru koncepta gospodarskega upravljanja, ki sem mu mimo grede zelo naklonjen. In mislim, da moramo razmisliti o tem, kako določiti skupne cilje za države, ki pa se nahajajo v zelo raznolikih proračunskih položajih. Imamo države z proračunskim primakljajem celo nad 30 odstotkov, imamo druge države, kjer je ta primakljaj celo 50 odstotkov, imamo države, kjer so stroški socialnih transferjev 30 odstotkov, eh, spet druge, kjer je strošek teh transferjev okoli 13 odstotkov. Tako da mislim, da je zelo pomembno, kako bomo usmerjali in oblikovali naša nacionalna gospodarstva, da jim bomo na ta način zagotovili enotne možnosti za doseganje ciljev strategije EU 2020. Moj drugi komentar zadeva čisto strokovno znanje, ki ga imamo na, na razpolago v Evropski uniji. Ali sploh imamo potrebno strokovno znanje na ravni Evropske unije v tem trenutku. Lahko vam dam nekaj primerov vezanih na to vprašanje. Imamo države, kot je naša Romunija, kjer je za leto 2009 komisija predvidela rast na ravni 5,5 odstotkov, ampak doživeli smo upad BDP-ja na ravni 7,5 odstotkov. Torej, dokler ne bomo izboljšali gospodarskih napovedi, mislim, da bo zelo težko karkoli storiti. Mislim pa, da bi morali imeti možnost, da se upletemo bolj tudi v socialno izobraževalno in zdravstveno politiko. Hvala lepa. Časa nam že kar primankuje, kajti predsednik Andron Pojena zmore zapustiti 15 čas. Še trije govorniki so na seznamu, tako da bodite hitri. E, najprej predstavnik Litve, gospod Andrukatis, potem Sofi Interfeld in Miguel Portaš, potem pa bi vas prosila poslanci Evropskega parlamenta, da si vzamete le minuto, eh, gospod Andrukatis, če pa boste vi, eh, kar se da kratki, boste morda tudi dobili odgovor na vaše vprašanje. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem gospodu Van Rompuju za tako jasno predstavitev vseh eh, teh zamisli. Škoda je, da v Litvi niste imeli možnosti spregovoriti o teh vprašanjih z našim nacionalnim parlamentom. Strinjam se, da je potrebno upoštevati specifiko vseh 27 držav članic, torej tudi specifike na področju bančništva. V Litvi, na primer, imamo gospodarski model fiksnega menjalnega tečaja in to je treba upoštevati. In zanima me, ali se bodo mehanizmi, ki jih bomo ustvarjali, navezovali na družbeno-ekonomske sisteme v državah članicah in tudi, ali boste upoštevali specifiko, eh, kar zadeva politiko menjalnih tečajev. Hvala lepa. Hvala, Sofi. Hvala predsedujoče, hvala tudi gospodu Van Rompuju. Dobrodošli tudi naši nacionalni kolegi, veseli me, da vas je toliko prišlo na današnji sestanek. Moram povedati, da če si pogledamo sklepe sveta z prejšnjega tedna in pa tudi razpravo, ki smo jo vodili v zadnjih mesecih, ko si vse to pogledamo, moram reči, da sem zelo razočarna in tudi zaskrbljena, kajti iskreno povedano, vse to smo že slišali pravite, da je evro stabilen. Ampak evro je samo tako stabilen, kot eh, je stabilna politična volja, ki je njegova podstat. In ta se mi zdi, da je zelo šipka. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da nam ne uspeva preseči strogo medvladnega pristopa. In svojim obiskovalcem vedno pravim, gledajte, če imate 27 ljudi in se morate odločiti, ali boste sirov sendvič ali sendvič šunko za kosilo in potrebujete soglasje, verjetno na koncu ne boste kosili. Tako da, če se je treba odločiti o čem še bolj kompleksnem, je jasno, da stvar ne bo funkcionirala. In točno to se nam dogaja. Evropa stagnira. In mi tu lahko govoričimo na dolgo in široko o vseh popravnih ukrepih, ki jih potrebujemo. Ampak, če eh, bolnik noče požreti tablete, eh, lahko govorimo na dolgo in široko, ampak bolnik bo ostal bolan. Eh, tako da dejstvo je, da preostali svet pač ne bo čakal na nas, ampak bo šel naprej svojo pot. Vidim, da mi mahate, predsedujoči, tako da bom kmalo zaključila. Moje vprašanje je enostavno in v bistvu je bolj naslovljeno na kolege, ki so tu prisotni, ampak nekoliko tudi na vas. Mi zdaj že vemo, česa države članice nočejo. Zelo dobro znajo povedati, kaj nočejo. Ampak mene bi pa počasi zanimalo, kaj pa hočejo. Ampak ne zase za države članice, ampak za evroobmoče. Kaj ti, če države članice ne bodo prevzele odgovornosti za evro, za evroobmoče, za Evropo kot celoto, se ne bo nič izboljšalo. Hvala. Hvala, Miguel. Eh, Najlepša hvala. Gospod Van Rompuy, vlada moje države je v petek v Bruslju na zasedanju sveta predstavila svoj četrti program za stabilnost in rast. Ta dokument ni bil predmet razprave. O njem se ni razpravljalo z nobeno stranko, o njem se ni razpravljalo v nacionalnem parlamentu in gospod Van Rompuy mi bo sedaj tukaj pravil, kakšno pomembno vlogo igrajo nacionalni parlamenti pri gospodarskem usklajevanju. In sedaj, čemu naj verjamemo, vašim besedam ali praksi naše vlade? Druga vprašanje pa zadeva primankljaj. Na začetku, ko smo dobili evro, smo slišali razumno stališče, Eh, v skladu s katerem naj bi bile javne naložbe izključene iz izračuna primankljaja. Ampak sprašujem se, zakaj je torej pri izračunu primankljaja svet ne brani tega, da se um, obresti iz dolgov ne upoštevajo. Saj bi tako ščitili države, ki imajo največ težav, države kot so Grčija in Portugalska, ki bi tako lahko, ne da bi dosegali rast, lahko zmanjševali primankljaj, ker vaša politika pa žal vodi ravno nasprotno. Pa še nekaj bi vprašal, kako naj prepričamo države, da naj pri črpanju iz sklada za stabilizacijo se res k temu zatekajo, če pa so potem posledice vidne v javni fiskalni politiki. Torej, to vprašanje si vsaki znova zastavljam. Hvala. Mislim, da smo tu slišali bolj komentar kot vprašanje. Gospod Van Rompuy. Izvolite, beseda je vaša, upam, da bo šlo. Hvala lepa za vse prispevke. Čeprav bom moral odgovoriti zelo na kratko, kar pa ne pomeni, da nisem resno vzel vaših vprašanj in nisem o njih razmislil. Najprej pripomba. Vsi, ki Evropi oziroma evropskim institucijam danes očitate da smo prepočasni, da nismo preveč udarni, too little or too late. Vsem vam želim povedati, da ko sem sprejel svojo funkcijo, ni bilo še ničesar. Imeli smo pakt za stabilnost, ki se ni uresničeval, ni bilo nobenega makroekonomskega nadzora, nobenega nadzora nad konkurenčnostjo, nobenega nadzora nad nepremičninskimi mehurji, ničesar ni bilo niti reševalnih skladov oziroma mehanizmov, ne začasnih, ne stalnih. Inicijative bi bilo treba sprejeti v parlamentu ali drugod, vendar tega nismo storili. Torej, če smo delovali, kot smo morali delovati, je do tega prišlo zato, ker v tistem trenutku ni bilo še ničesar predvidenega za to krizo. Tako da do tega je prišlo tudi zato, ker, ti, ker tisti, ki v preteklosti bi lahko sprijeli določene ukrepe, tega niso storili. Na to, kako preprečiti, da se taka kriza ne bi ponovila, ravno s tem namenom smo prevzeli strukturne ukrepe. V zvezi z gospodarskim upravljanjem to pomeni šest predlogov komisije. Um, gospodarska delovna skupina Task Force je bila ustanovljena in vse to zato, da bi imeli sedaj več upravljanja in da bi se v prihodnosti izognili ponovni podobni krizi. To je bistveni element. Sedaj pa bomo seveda sprijeli ukrepe oziroma določili krizni mehanizem, ki bo stalni mehanizem po letu 2013, zato da bo upravljanje in da bodo finančni mehanizmi pomoči, sloneli na pobudah, s pomočjo katerih bomo v prihodnosti lahko obvladovali take krize. Torej, preprečevanje kriz v prihodnje je bistvenega pomena. Tretjič. Ali bodo ukrepi, ki so bili sprejeti dovolj, da se bo lahko stabilizirala kriza v evroobmočju, ne kriza evra, ker evro je močna valuta, ampak kriza v evroobmočju. In ali bodo ukrepi, ki jih določene države sprejemajo, dovolj. Ampak veste, ko sem postal minister za proračun v svoji državi, je kriza, ki je prizadela javne finance, bila izražena že v višini 135 odstotkov javnega dolga. In v 90 letih, pa tudi v 80, predvsem pa v 90, so nam dali čas, da smo sprejeli prilagoditvene ukrepe, tako da ta primankljaj ne bi bil več problematičen. Švedski minister, minister zadnjega sveta, je povedal, da so skandinavske države tudi imele krizo konec 80-ih in v začetku 90-ih let, finančno in ekonomsko krizo in 8 let so imeli na voljo za to, da so situacijo spravili na prave tire in to jim je tudi uspelo, kot je to uspelo tudi nam v naši državi. Torej, potrebujemo čas. In tukaj se pojavi tudi ta nov element finančnih trgov, ki se odzovejo na nesorazmeren način. V prvih letih obstoja evra namreč niso tako reagirali, čeprav je bilo problemov pod tem zelo veliko in so bili zelo hudi. Sedaj pa so odzivi zelo nesorazmerno veliki. In Evropska komisija ter Evropski komisar Barnier so sedaj sprijeli celo paleto pobud in ukrepov, da bi z njimi bolj regulirali finančne trge in finančne institucije. Torej, nismo odsotni, celo okrepili smo finančni nadzor, ne samo na nacionalni ravni, ampak tudi na evropski, zato da bi se dejansko zoprstavili tem iracionalnim in špekulativnim elementom na finančnih trgih, pa tudi zato, da bi zajezili razne mm, ekscese, do katerih je prišlo pri finančnih operacijah. Sveda pa so pred nami še veliki izzivi pri nujnem in neizogibnem proračunskem usklajevanju. Evropa seveda pritiska, Evropa evrskega območja pritiska k temu, da je treba okrepiti konkurenčnost, pozdraviti nacionalne proračune in tako naprej. Evropa dejansko pritiska nekoliko preveč, toliko celo, da je njena podoba očrnjena. Ampak to zato, da bi ohranila in zavarovala blaginjo ljudi ter naš socialni model. Pri tej proračunski konsolidaciji pa gre predvsem tudi za naložbe v prihodnost, v raziskave in razvoj, izobraževanje in tako naprej. In tukaj nas čaka veliki ziv. Na evropski ravni ta evropski semester uvaja spremljanje ne zgolj proračunske konsolidacije in makroekonomskega nadzora, ampak tudi izvajanje strategije EU 2020, strategije, ki jo, je lahko, ki jo lahko vključimo tudi v druga prizadevanja. Mogoče to lahko razumete kot unilateralni pristop k večji zmernosti, je pa to hkrati tudi pristop, ki skuša zagotoviti varno prihodnost. Tako da želimo preprečiti, da bi razumeli, da gre tukaj zgolj za neka birokratska prizadevanja, ampak da boste vzeli, da boste resno sprejeli vse te tri elemente gospodarskega upravljanja in trajnostnega zaposlovanja. Seveda so nekatere pripombe, ki smo jih slišali, zelo umestne, zlasti glede spoštovanja tradicij določenih držav pri upoštevanju ciljev, ki so izraženi na evropski ravni. Zato sem že na samem začetku zavrnil nek dokument, ki je krožil v tisku v zvezi s pokojninami in upokojitveno starostjo, ki naj bi se povečala na 67 let v določenih državah in tako naprej. Taka metoda ni dobra. Dobra metoda je metoda, ki jo predpostavlja pakt, torej pobude v prvem planu. Potem pa način, na kakšnega, na, kakšnega, na kakšnega se bo to uresničilo, to pa je pristojnost nacionalnih parlamentov in vlad. Na to pa morajo instance na evropski ravni preveriti, ali so bili cilji doseženi. Kako se bodo pa ti cilji dosegli, pa je v nacionalni pristojnosti. Treba je doseči usklajevanje, spremljanje, sankcioniranje. Imamo razne pritiske z vseh strani, strani trgov, institucij in tako naprej, ampak kakorkoli izvajanje samih ciljev pa je v nacionalni pristojnosti. Pakt za evro predstavlja tudi določena podvojevanja v zvezi z evropskim semestrom. V primer, z Evropskim semestrom za usklevanje gospodarske politike. In zato je marsikdo rekel, da mora biti ta pakt vključen v Evropski semester. To smo predvideli, vendar pa želimo še nek dodaten pritisk tukaj uvesti. In zaradi tega se bomo na najvišji ravni enkrat letno srečevali z državami, članicami evra in vsemi tistimi, ki se želijo pridružiti prizadevanjem za usklajevanje temu želimo dodati še nek dodaten pritisk, saj se vendarle zavedamo, da imamo skupno valuto in da potrebujemo gospodarski razvoj, ki bo šel po isti poti in v isto smer. Ali bo vse to dovolj? Ali bo stalni mehanizem za stabilnost stalni intervencijski mehanizem dovolj. No, poslušajte, ta facility, ki jo imamo sedaj na voljo, je bila uporabljena že za približno 17 milijard sredstev, sedaj jih imamo 250 milijard sredstev na voljo znotraj tega mehanizma in še več jih bomo imeli skoraj 500 milijard potem, ko bo uh, ta pakt sprejet. Ampak to ni vse gre za delovanje v smeri pomoči državam, ki bi jo potrebovali. Pripravljeni smo sedaj bili za Grčijo, medtem ko um, Lizbonska pogodba ni ničesar predvidela za prvih deset let obstoja evra. Sedaj pa imamo na voljo vse, kar nam lahko zagotovi ohranitev stabilnosti evrskega območja. In ne nazadnje, nekateri med vami ste se pritoževali nad učinki te zmernosti. To je treba čim bolje enakomerno porazdeliti znotraj posameznih držav. So, vidik socialne pravičnosti je bistvenega pomena znotraj proračunskega usklajevanja. In naj se vrnem k svoji državi, kjer smo imeli 15-odstotni primankljaj v začetku 80-ih let, torej primankljaj, ki je podoben grškemu iz današnjega časa. In mislim, da nam je uspelo z različnimi koalicijami zastaviti pristop, s katerim smo lahko izšli iz te proračunske krize. Ampak ali imamo vedno na voljo take elemente, ki nam lahko pomagajo najti rešitev v prihodnosti? Ne, ampak delati moramo na tem in ta socialni vidik Vidik socialne pravičnosti je bistvenega pomena. Kakorkoli pa moramo ljudem dokazati, da ta prizadevanja za usklajevanje, čeprav zaenkrat stvari izgledajo precej krute in morajo nekatere države zaradi tega dodatno trpeti, da je vse to napirjeno, usmerjeno v zmago v bitki torej zmago za naš socialni model in ne za porušenje našega socialnega modela. Tako da tukaj imamo zelo veliko odgovornost na nacionalni ravni, medtem ko na evropski ravni postavljamo velike glavne cilje za strukturne reforme, samo uresničevanje teh ciljev pa je v veliki meri v nacionalni pristojnosti. Seveda pa je metoda skupnosti metoda, ki omogoča izvajanje pritiska in tisti, ki se ne podredijo tem ukrepom, ki naj bi predvsem njim prinašali koristi in tudi vsem ostalim, morajo biti tudi kaznovani. Tako, to je bilo nekaj odzivov z moje strani na vaše zelo zanimive in relevantne opaske. Hvala. Uh, hvala lepa. Vem, da se vam modi, upam, da vas nismo preveč zadržali in da ne boste zamudili letala, pa vendar hvala lepa za vašo prisotnost. Na naslednjo točko pa prejdemo čez nekaj trenutkov. No, nikar se preveč ne sprostite, ker gremo kar takoj naprej. Tako, tak, kar takoj prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu, kot rečeno, in sicer dialog med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti o Evropskem semestru. Imamo panel štirih eh, predsednikov nacionalnih eh, odborov, gospod Klejna, gospod Van den Brucke, gospod Kazuak in gospod Štumfol in še štiri poročevalce za svežen o gospodarskem vodenju. Tisti, ki zapuščate dvorano, prosim, da to storite potihem, sicer bomo izgubili preveč časa. Skratka, namen zdaj je ta, da bo vsak eh, odgovornik dobil pet minut, potem pa bo temu sledila razprava. In eh, naj vas spomnim, če želite besedo v tej sekciji, uporabite modri list. Tako, nadaljujemo kar po vrstnem redu, ki je zapisan na dnevnem redu. Tišina v dvorani, prosim. Prosim, to, to ni pošteno do drugih govornikov. Mene lahko preglasite, drugih pa prosim ne. Prvi torej je gospod eh, Klejna, predsednik odbora za proračun in javne finance v Polskem senatu. Gospod Klejna, izvolite. izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča, dame in gospodje. Ravno kar smo zaključili zelo zanimivo razpravo eh, s predsednikom sveta Van Rompoja in ta pogovor mislim, da nas je privedel v zelo zanimivo tematiko strategije EU Eh, tudi vodili smo razpravo o evropskem semestru. Današnja razprava mislim, da zelo dobro sodi v cikl medparlamentarnih razprav o boju EU proti eh, posledicam globalne finančno-gospodarske krize. Z perspektive prihodnih let vidimo, kako eh, so vedno bolj pomembni problemi, o katerih govorimo tudi na tem mestu. In zato je to dober trenutek, da se ozremo na pot, ki smo jo skupaj prehodili in da se zamislimo o tem, kam gremo. Številni strokovnjaki, pa tudi običajni državljani, dojemajo finančno krizo, ki eh, je, ki se je začela leta 2008 po propadu banke Lehman eh, Brothers, eh, menijo, da smo dali najhuje že skozi in vendarle tudi makroekonomisti, ki poznajo delovanje trgov, vidijo, da je ta ponovna rast dokaj šipka. Gre za pomen iskanja novih trgov, za implementacijo strategije EU 2020. Eh, skratka, vsi ti elementi morajo upoštevati proračunske omejitve držav članic in celotne Evropske unije. Nobenega dvoma ni, da je potrebno opraviti danosežne reforme na področju javnih financ in to eh, ne sme iti v brk pogumnim eh, vizijam, ki smo si jih zastavili. Ta, te seveda potrebujejo nova sredstva. Prav tako eh, so pomembni cilji, ki naj bi jih Evropska unija dosegla v prihodnjih letih, skratka zmanjšanje eh, brezposlnosti in raz gospodarstva. Lizbonska strategija mm, oziroma v novem programu nam manjka Eh, pomembne vizije, eh, da bi postali bolj konkurenčni ZDA ali Braziliji, naprimer. In zdi se, da takšni paradni projekti, kot je projekt eh, Galileo, ITER in tako naprej, lahko zmanjšajo našo razdaljo od vodilnih v svetu. Globalna, globalni izzivi zahtevajo seveda velika sredstva, ki jih Evropa preprosto nima. Vse kaže na to, da bo novi proračun EU za leto 2014-2020 proračun, ki bo verjetno nezadosten za doseganje identificiranih potreb. In v takšnih razmerah obstajajo utemeljene eh, strahovi, da države članice ne bodo eh, zmogli doseči ciljev, ki jih določa Evropska komisija. Še več, nekatere eh, države, kot naprimer nekateri cilji, ko gre za javne finance, ko gre za socialno kohezijo in boj proti revščini, predstavlja celo med seboj nasločujoče cilje. Če je cilj strategije EU 2020 skupni najmanjši imenovalec, potem eh, mislim, da trenutne razmere kažejo na to, da določene države že zdaj ne morejo dosegati eh, doseženih eh, ciljev. Po drugi strani pa težko sanjamo o tem, da bi lahko dosegli konkurenčno prednost, če bodo eh, sredstva za raziskave in razvoj nižja od 3 eh, odstotkov BDP, kot to predvideva komisija to seveda lahko predstavlja tudi izgovor za eh, revidiranje dosedanjih skupnih politik SKP in pa kohezijske politike. In zato lahko pričakujemo, da bo prišlo do obnovitev temeljnega spora o tem, ali bomo za boj proti disproporcijam med eh, eh, gospodarskim razvojem državam, med državami članicami povzročili rast ali upad Evropske unije. Ne moremo pa se strinjati za Evropo dveh hitrosti, kajti čudi, če tudi upoštevamo nižjo stopnjo razvoja v določenih državah, eh, se lahko izkaže, da z nižjimi stopnjami rasti te razlike med državami lahko postanejo še večje. Po našem mnenju je zelo pomembno, da okrepimo kohezijsko politiko, kajti brez nje ne bo možna nadaljna integracija. Eh, valut in gospodarstvo držav članic in eh, zato je pomembna evropska solidarnost in tu gre ne za altruizem, ampak gre za eh, predpogoj za preživetje Evropske unije in za širitev evroobmočja in seveda je tudi Poljski veliko do tega. Kar zadeva nove načine vodenja gospodarstva v Evropi, se zdi, da se predvsem osredotočamo na ustvarjanje novih institucij in eh, nadzornih postopkov. Nekateri strokovnjaki celo govorijo o svoje vrstni prekomerni reakciji komisije in sveta na dolgoletno eh, neaktivnost na tem področju. Ali te nove zahteve, novi standardi ne vplivajo še slabše na konkurenčnost? Nekatere države članice uradno nasprotujejo tri odstotne meji za proračunski primankljaj in gredo po poteh ameriške administracije, ki je bila sposobna in je sposobna zagotoviti na milijarde eh, dolarjev za reševanje bančništva, avtomobilske industrije in podobno. In te evropske države pravijo, da bi podobno lahko ukrepali tudi v nekaterih državah EU. Države kot so Polska, ki niso članice evroobmočja, morajo kljub vsemu zaustriti svojo fiskalno politiko, predvsem z krčenjem proračuna. Naša država to počne, ampak obenem moramo razumeti, da so s tem povezane tudi, določ, povezane tudi določene omejitve. V primeru Polske večina izdatkov predstavljajo eh, fiksne izdatke, zato lahko zmanjšujemo Eh, proračun zgolj na področjih, kjer imamo fleksibilno financiranje, naprimer eh, razvoj, izobraževanje in tako naprej. In krčenja sredstev na teh področjih bodo in že predstavljajo resen problem v evropskih državah. No, ampak kljub temu menimo, da je javnofinančna disciplina ena najpomembnejših nalog, s katerimi se soočajo posamezne evropske države. Prav tako, če smem podati primer, je Poljska v preteklem letu skupaj z devetimi drugimi državami članicami predlagala sprejetje trajnih rešitev, ki bi zagotovili, da bodo transferi v uh, tako imenovane odprte pokojninske sklade ne šteli v proračunski primankljaj. Na zadnjem vrhu je bilo dejano, da bodo izdatki za pokojnine upoštevane. Ampak že zdaj vemo, da ne bo prišlo do drugačnega izračuna javnega dolga in e, proračunskega primekljaja. In to je tako kontroverzno, da je vsaka država v drugačni finančni in eh, gospodarski situaciji in zato morajo tudi institucije Unije vsako državo obravnavati posebej glede na to specifiko. E, kljub temu pa pozitivno ocenjujemo večino pobud, katerih namen je zagotavljanje okrepljenih e, načel za gospodarsko vodenje. E, na makroekonomski ravni v državah članicah. Evropski semestr, s katerim začenjamo, bo v tem z tega vidika odigral pomembno vlogo. Kar zadeva sodelovanje Evropskega parlamenta z vlado na tem področju, eh, to sodelovanje teče tekoče na bolj ali manj formaliziran način. Trenutno smo šele na samem začetku eh, izvajanja Evropskega semestra in eh, zaenkrat mislim, da imamo preveč, če bi, če bi v tej fazi imeli pretoge eh, postopke in institucije za delovanje eh, in sodelovanje med parlamentom in vladami, bi bilo to po našem mnenju nekoristno. Hvala lepa. Hvala lepa. No, naj povem, da smo dejali našim govornikom, da so imeli, da so imeli sedem minut, da smo jim skrajšali čas na pet minut, zato je zadeva nekoliko težja. Zdaj, gospod Vandenbrug. Ja, dank vel, uh, eh, Hvala lepa gospa predsednica, kot sem ravno kar omenil, smo v belgijskem parlamentu imeli danosežne razprave o vprašanjih, o katerih govorimo in ki so. Po predlogi, ki so predlagani. To je novost, ta postopek, vendar pa zdi se, da se je pokazal zelo koristen. Mislim, da imamo sedaj tudi široko soglasje med vsemi parlamentarnimi strankami, da ponudimo dobro osnovane odgovore. Vstaja pa en vidik, na katerega sem se osredotočil, to bom sedaj storil še enkrat in potem dodal še nekaj točk. Mislim, da je pomembno, da evropski semester in eh, gospodarsko vodenje temelji na strategiji in na gospodarski rasti na strategiji, ki bo dovolj široka in uravnotežena. Prav tako menimo, da je preventivni vidik preprečevanja nove gospodarske krize zelo pomemben. Naj spregovorim nekoliko o tem. Zdi se nam, da določeni vidiki, ki so ključnega pomena za razpravo v finančnem sektorju, niso več tako pomembni v Evropi. Naprimer, Tukaj mislim na razliko, za katero menimo, da je pomembna med dejavnostmi hranilnic po eni strani in po drugi strani bolj tveganim tržnim bančenjem. Vidite, da se stvari dogajajo že v zidane po Evropi. Nimamo prave strukturne razlike med eh, tržnimi bančnimi dejavnostmi in eh, tradicionalnimi mm, hranilnicami. Če tega ne bomo storili, bomo morali sprejeti nadaljne ukrepe in to bo vodilo do tega, da bomo morali seveda razmisliti tudi o izvajanju smernic Bazla 3. Če banke izvajajo tvegane dejavnosti, potem seveda moramo to tudi upoštevati, če ne izvajo samo klasičnih varčevalnih dejavnosti. Imeli bomo zelo obsežno razpravo o bazloti in Evropskemu parlamentu bomo tudi naročili, da naj si ogledajo strukturne pomankljivosti v celotnem sistemu kar si želimo v bančnem sektorju, je, da bi to ločevali. Torej, kot sem dejal, nekatere države so bolj napredne, so bolj dosledne kot mi v Evropi. Naj se vrnem še na spodbuditev gospodarske rasti. V enem dokumentu smo zapisali, da si želimo tudi to, da bi bolje usklajevali politiko na evropske ravni. Govorimo tudi o poročilu Montija in ne govorimo o tem, da bi usklajevali gospodarske politike. Želimo pa se osredotočiti seveda na raziskave in razvoj. Nekatere teh točk so kontroverzne, vendar pa imeli smo zelo jasno večino v parlamentu, v Evropskem parlamentu za to. Oprostite, v Belgijskem parlamentu za to. Gre za financiranje čez mejnih infrastrukturnih projektov. Naprimer, mislim, da je to zelo pomembno in evroobveznice kot mehanizem, mislim, da ne smejo prevzeti odgovornost od držav članic. Tega se moramo zavedeti, vendar pa lahko odigrajo pomembno vlogo. Novi finančni instrumenti, ki jih bomo razvili, bi lahko bili pomembni v finančnem sektorju. Tukaj govorimo o tem, da bi imeli nekakšno dajato na transakcije, naprimer finančne transakcije. Prav tako sem že dejal, da menimo, da je evropski semester pomemben in da se moramo držati vseh dogovorov. Prav tako moramo odločno izpolnjevati vse, kar smo se dogovorili. Seveda pa potrebujemo tudi široko vizijo tega, kar predpisuje EU 2020 kot potrebno strategijo za Evropo. In tukaj mislim, da se moramo osredotočiti ne samo na raziskave in razvoj, temveč tudi na izobraževanje, še prav posebno visoko šolstvo. Potrebno je doseči ravnoteže med zaposlitveno politiko, kakovostjo delovnih mest, ki jih ustvarjamo in socialno vključenostjo. Za vredostojnost Evropske unije mislim, da je ključnega pomena, da ko imamo priporočila v okviru gospodarskega vodanja in EU 2020, da se ta priporočila tudi spoštujejo, da to niso samo besede na papirju in da ne govorim samo o proračunski disciplini, da ne govorimo samo o plačni konkurenčnosti, da govorimo tudi o prizadevanjih, ki so potrebna na področju visokega šolstva, raziskavah razvoja, vključevanja in eh, ustvarjanja novih delovnih mest. Ker mi zmanjkuje časa, bi torej končal tukaj. Hvala lepa, gospa predsednica. Uh, Hvala lepa. Naslednji pa je gospod Huzek. Opravičujem se za napako tukaj. Napisali smo napačno. Najlepša hvala, gospa predsednica. Eh, naj se vam zahvalim, da ste sprejeli v parlamentu predstavnike nacionalnih parlamentov in jih eh, vključili v vaše delo in mislim, da je to zelo dobra pobuda, saj vsak deluje v okviru svojih pristojnosti. Evropske institucije se seveda ukvarjajo s krizo javnih financ, ki jih poznajo evropske države, vendar pa se pobude in ukrepi evropskih institucij ne morejo izvajati brez sodelovanja nacionalnih parlamentov in zato se mi zdijo takšne priložnosti, kakršna je današnja, izredno koristne. Še nekaj besed o tem, kako si v Franciji predstavljamo evropski semester in navezal se bom tudi na nekaj točk, ki so jih izpostavili že kolegi pred menoj. Do leta 2010 je francoska vlada parlamentu Eh, predstavila eh, pobude v skladu z evropskimi zahtevami, potem, ko jih je že predstavila Evropski komisiji. In eh, pakt za stabilnost in eh, program za zmirnost eh, v javnih financah v bistvu nista imela hudega smisla, eh, zato ker ni bilo o njiju kaj razpravljati v nacionalnem parlamentu, saj sta bila že predstavljena na evropski ravni. In zato smo bili s sprejetim zgolj seznanjeni, nismo pa k temu nič prispevali. Eh, triletni politični programi so bili sicer pripravljeni, dva sta bila sprijeta, eden leta 2009, ki ga je potem sicer zamajala finančna kriza, drugi pa leta 2010, ki zadeva obdobje od 2010 do 2014 in takrat je francoska vlada morala parlamentu predstaviti program za stabilnost 15 dni vsaj, preden ga ne posreduje evropskim institucijam. In od tedaj naprej je eh, nacionalni parlament bistveno vedno bolj povezan z delovanjem francoske vlade na evropski ravni. Med evropskim semestrom bomo junija glasovali o mnenju Evropske komisije v zvezi s eh, povratnim sistemom, ki omogoča večje usklajevanje in seznanjanje nacionalnega parlamenta s tem, kar se dogaja na evropski ravni. Um, vendar pa se zauzemamo, da ne bi teh ciljev obravnavali ločeno, neodvisno od uh, tega, kar se vzeje z ekonomsko politiko in z usklajevanjem gospodarske politike izvaja na širših ravneh. Hkrati pa pri tem ne smemo pozabiti tudi na nacionalni proračun. Torej, vsak nacionalni parlament se uh, mora izreči večinsko o podanih pobudah in zato je bistvenega pomena, da parlamentarni odbor za proračun v državi članici seznanja voljivce in širšo javnost o sprejetih proračunskih in finančnih ukrepih, pa to predvsem zato, da bo ta lažje razumela razne specifičnosti eh, nacionalne situacije. Odbor za proračun in lahko tudi poskrbi za to, da da bo vprašanje evropskega semestra in usklevanja politik dal na dnevni red v nacionalni državi. Pa še nekaj točk. Seveda bi želel osebno podpreti metodo gospoda Van Rompoja v zvezi s paktom za evro, pri čemer mora seveda vsaka država posebej se zauzemati za doseganje svojih ciljev. Eh, hkrati pa ta odločitev, da se vsaj deloma dolg posameznih držav članic monetizira dobra, saj to lahko vsaj nekoliko omili učinke krize na javno zadolževanje in v zvezi s tem bi rad izrazil tudi svoje zadovoljstvo ob tem, da nacionalni parlamenti podajajo svoje stališča v zvezi z davkom na finančne transakcije in tudi v zvezi z drugimi finančnimi vprašanji, v zvezi s katerimi je treba doseči večinski dogovor, zato da se bo do eh, stvari na mednarodni ravni laže razčistile. In hvala za besedo. Eh, ja, sploh nismo sprožili ure, tako da ni bilo tako slabo. Tako, Sedaj pa gospod Štumfol, prosim. Gospa predsednica, spoštovane gospe in gospodje, najprej bi se tudi sam rad zahvalil za to skupno zasedanje Evropskega in nacionalnih parlamentov. Mislim, da je to vedno bolj pomembno in strinjam se z gospodom Van Rompujem, da je zelo veliko zadev, ki so v Evropskem semestru takih, da so v odgovornosti nacionalnih parlamentov. Šel bi celo tako daleč, da bi dejal, da je strategija EU 2020 uspešna samo, če bodo države članice pripravljene cilje te strategije prevzeti tudi v svoje nacionalne programe in potem tudi delovati po njih in jih izvajati. Kar se tiče Avstrije, smo v polni meri zavezani strateškemu eh, trikotniku, ki je v letnem pregledu. Torej, konsolidacija proračuna, strukturne reforme in impulzi za rast in zaposlovanje. Vse gre z roko v roki in brez strukturnih reform ne bomo konsolidirali proračuna. Prav tako, če ne bomo konsolidirali proračuna, ne bomo imeli rasti in zaposlovanja. Zavedamo se, da so ti izzivi in da je ta strateški trikotnik veliko večji, da je ta izziv politično veliko večji kot boj proti krizi. Enkrat smo v našem parlamentu dejal, da se politično lahko doseže soglasje, kako se porabi milijarda evrov. Zelo težko pa se je poenotiti politično, kako konsolidirati proračun. Torej, ta izziv je torej politično večji, kot je boj proti krizi. Potem pa je seveda potrebno tudi uveljaviti Evropo globalno gledano, kar se tiče ZDA Azije. Ti cilji so tako pomembni tudi zato, sicer bomo umeščeni v nekakšen sandvič Evropa. Imeli bomo dinamiko na eni strani Kitajske, na drugi strani ZDA in Brazilije in ne bomo našli poti ven. Za Avstrijo in za našo gospodarsko politiko je ta strateški del ključnega pomena in to je del naše nacionalne politike, programov evropski semester, ki je podal nekatere cilje, mi smo pa že leta 2007 nekatere te cilje začeli izvajati. Imamo od leta 2007 novo proračunsko zakonodajo. V dveh fazah je to stopilo v veljavo. Prva faza je bila leta 2009, druga bo leta 2014. In v naslednjih štirih letih si želimo finančni okvir, ko imamo zgornjo omejitev za vse izdatke in to je seveda tudi zavora za preveč izdatkov in zavora za preveč dolga. Ti, ta omejitev izdatkov za vse vire se kombinira tudi s prožnostjo. Torej, če ne bomo izčrpali določenega vira, lahko imamo rezerve. In tako lahko samo pridobimo, imamo več proračunske discipline, pa tudi več proračunskega manjerskega prostora za določene postavke. In 2013 bomo imeli drugo fazo, imeli bomo popolnoma nov sistem proračuna in tako bomo potem spremenili obdavčitev in bomo spremenili tudi način priprave proračuna. Mislim, da so to velikanski izzivi. Potrebno bo seveda tudi usposabljati naše sodelavce, zato da bomo seveda sposobni vse skupaj dobro izvajati. In mislim, da smo dobro pripravljeni na izzive, ki so v evropskem semestru. Torej, Prve uspehe smo že zabeležili. Sedaj imamo primankljaj 3,2 odstotka, prej bil 4,1 in mislim, da bo naslednje leto že pri 2,9, tako da mislim, da smo dobro pripravljeni na te izzive. Letos aprila bo vlada pripravila proračunski okvir za naslednja štiri leta. V parlamentu bomo o tem razpravljali tako, kot to se to dogaja tudi v drugih parlamentih, bomo o tem to posredovali v Evropskem parlamentu. Imeli bomo torej tudi razpravo med eh, federalno ravnjo, državami in mesti. In naj omenim še nekaj. Včasih, ko vse države članice morajo pripraviti varčevalne proračune, čeprav kombinirajo z nekaterimi ofenzivnimi ukrepi, ki so tudi potrebni, mislim, da bi bilo ilozorno verjeti, da bi lahko razširili proračun Evropske unije. Mislim, da to ni možno. Čeprav vem, da imamo še dve, tri države, ki so proti temu, bi lahko uvedli davek na finančne transakcije. To je še toliko bolj potrebno, ker se je finančni sektor popolnoma ločil od realnega gospodarstva. Kar se pakta za konkurenčnost tiče, bo nujno potrebno, to je jasno, da ga ne smemo oslabiti. Plačna politika, pokojninska politika, vse to je pomembno. Da pa v Avstriji smo dosegli soglasje, da bomo imeli plačno politiko, ki se usmerja po produktivnosti. S tem se strinjajo vsi partnerji. In seveda je potrebno vse skupaj potem prilagoditi tudi pričakovanji starostni dobi. Končujem, gospod predsednica. Hvala lepa še enkrat. In prosim, mislim, da ne zadošča, če imamo sodelovanje med Evropskim in nacionalnim parlamentom in to izvajamo samo enkrat, dvakrat na leto. Potrebujemo več sodelovanja in moramo se večkrat sestati. Zato bi bil hvaležen. Hvala lepa. Uh, to... Tako, hvala lepa sedaj pa še štiri poročevalci Evropskega parlamenta v paketu o gospodarskem vodenju. To smo imenovali tudi six-pack. Najprej je Jorgo Fej. Šeren. Hvala. Začel bom rekoč, da sem zelo zadovoljen, da sem prisoten na tem sestanku. Šest let sem bil namreč poslanec tudi v portugalskem parlamentu in ugotavljam, da prihaja sedaj do neke spremembe v načinu, kako se nacionalni parlamenti ukvarjajo z evropskimi vprašanji, kako o njih razpravljajo in kako prevzemajo odgovornost in obravnavajo pomen teh vprašanj. Uh, ta svežen zakonodajnih predlogov prinaša nekaj novosti, to že veste. In tukaj so omenjena tudi izhodišča, začetki krize ter nezmožnost odziva se strani evropskih institucij. In zato bi bilo treba v pakt za stabilnost in rast bolj vključiti kriterij dolgov. Ravno tako bi bilo treba sprejeti nek lasten postopek za upoštevanje makroekonomskih kriterijev in vključiti proračunska področja ter predvideti, sistem spodbud, ki bo šel v korak s sistemom sankcij. V zvezi s tem smo slišali precej nove, inovativne razprave. In uh, zato mi je všeč, da smo slišali, da parlament ne more ostati zgolj to, za kar se je dosedaj predstavljal. Sedaj se ukvarjamo z aktualnimi vprašanji in Prepričan sem, da bo parlament, ko bo opravil z delom na tem področju, govoril z lastnim glasom, z lastnim neodvisnim glasom v zvezi s temi vprašanji. Evropski semestr je v tem svežnju središčnega pomena in pripravlja nek institucionalni okvir ter glavne cilje. Ne smemo se zadovoljiti namreč samo s sredstvi, ampak se moramo lotiti tudi samih ciljev. Pakt za stabilnost mora biti sedaj še bolj usmerjen v svojo komponento rasti. In V zvezi s tem je treba povedati, da se odgovor na krizo išče preko svežnjev za zmerno proračunsko politiko in pri tem je treba imeti pred očmi tudi perspektivo za naša gospodarstva, za našo ekonomijo, ki jo kot poslanci predstavljamo. Namreč v javnih financah potrebujemo nek red med izdatki in prihodki, potrebujemo tudi možnosti za zavšega gospodarstva, pri tem pa uporabiti priložnosti, ki jih naša gospodarstva za to imajo. To pomeni, da moramo vlagati na posamezna določena področja, po eni strani, po drugi strani pa potrebujemo več usklajevanja na evropski ravni. In zato je zelo pomembna metoda skupnosti. Ravno zaradi tega so v tem trenutku sankcije, ki jih je treba predvideti, težavno vprašanje. In naj se vrnem k ulogi parlamentov zauzeti se moramo, da bo sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom bolj intenzivno. Zame ni smiselno, če se vsi dokumenti, ki se sprijemajo na Evropski ravni v Evropskem parlamentu, ne razpravljajo tudi na, v nacionalnih parlamentih in če se o teh vprašanjih ne glasuje na nacionalni ravni. Nek Ne smemo namreč dopustiti, da bodo vlade predstavljale svoje dokumente v Bruslju, ne da bi bile te predmet razprave v parlamentih. Le z medsebojnim sodelovanjem bomo lahko našli neke vezi, neke mostove in le tako bomo tudi kot evropski poslanci pripomogli k temu, da bodo tudi nacionalni parlamenti imeli vedno pome vse pomembnejšo vlogo. Hvala lepa. Sedaj pa Elisa. Obrigada, Sharon. Hvala, Sharon. Začela bom prav tam, kjer je moj kolega Fejju končal. Mislim, da je evropski semester tema, o kateri govorimo tukaj, inštrument, ki bo izrednega pomena za spodbujanje usklajevanja med načrti različnih držav članic, pa tudi zato, da bo znotraj posameznih držav omogočena koherentnost, skladnost med različnimi programi, ki jih posamezne države izvajajo, zato da z njimi odgovarjajo na zahteve Evropske komisije. Ne more pa to biti inštrument za usiljevanje evropskih direktiv. In hkrati to ne more biti inštrument, ki bo pometel z odgovornostmi in tako imenovani ownership držav nad lastnimi strategijami. Če bo tako, bo to negativen inštrument, saj bo skotkopan pri svojem sodelovanju v tem zakonodajnem kontekstu, v katerem mi delamo, je treba povedati, da imamo tukaj skoraj zgodovinsko priložnost za uvajanje večje racionalnosti, realizma in učinkovitosti v to, kar imenujemo pakt za stabilnost in rast. Analiza primankljaja dolga in eh, makroekonomskih neravnovesij, ki iz tega izhaja, je gotovo zelo pozitiven vidik. Vendar pa se tudi tu soočamo s tveganjem, da bomo ta inštrument spremenili samo v svežen sankcij in tega si v tem parlamentu ne želimo. Ne moremo namreč teh zakonodajnih besedil spremeniti v neko slepo sankcijo zaradi nespoštovanja zahtev za, na, za področje zadolževanja, primankljaja in makroekonomskih vidikov. In zato mislim, da se moramo zauzemati za izboljševanje predlogov, ki jih je predlagala komisija in mislim, da to lahko dosežemo. Linije oziroma m, mm, osi, ki so predstavljene, morajo biti predmet soglasja. In v različnih fazah izvajanja tega inštrumenta je pomembno, da se vključijo tudi predstavniki državljanov in to tako v delovanju Evropskega parlamenta, kot v določenih fazah delovanja nacionalnih parlamentov. Sama sem poročevalka pri poročilu o makroekonomskih neravnovesjih. To eh, je popolnoma novo besedilo ehm, in mislim, da ga je treba zelo tesno povezati z novimi elementi, ki se sedaj vnašajo v našo razpravo preko pakta za konkurenčnost, s paktom za konkurenčnost oziroma paktom za evro. To pomeni, kadar analiziramo konkurenčnost različnih držav, moramo doseči to, da bomo lahko povezali te elemente, ki se sedaj predlagajo na medvladni ravni z vsemi novimi elementi, ki se pojavljajo v kontekstu gospodarskega upravljanja in ki jih imenujemo makroekonomska neravnovesja. Parlamenti in še zlasti Evropski parlament morajo biti vključeni v izbiro teh uh, pokazateljev in se zauzemati za to, da bomo pri doseganju ciljev za zadolževanje Eh, za področje dolgov in primankljaja upoštevali vse elemente realne ekonomije zaposlovanja in druge bistvene elemente, ki lahko zagotavljajo trajnost ter ravnovesje kratkoročnih ciljev. Še tretja pomembna točka pri konvergenciji je ravno v tem kontekstu makroekonomskih neravnovesij ravnovesje vprašanje e, sankcij. Neke države ne moremo sankcionirati zato, ker ni mogla doseči teh zapletenih ciljev, za katere se zauzema. Sankcije so možne in potrebne, samo če država ni vložila vseh naporov v dosego teh ciljev, ki si jih je zastavila, oziroma če je pri tem posegala po goljufijah. Cilji za dosego makroekonomskega ravnovesja so zelo obsežni, zapleteni in jih ne moremo razlagati na preveč slep, preprost način. Tukaj moramo imeti neko bolj simetrično gledanje. Države, ki imajo primankljaj in druge države, ki imajo presežek, morajo razpravljati primerjati svoje rezultate, uporabljati za to pragmatične kazalnike, ki omogočajo podrobnejšo interpretacijo in analizo medsebojne povezanosti in soodvisnosti med ekonomijami naših držav in tako omogoči razumevanje manevrskega prostora, ki ga imajo naše države in ki je tolikšen ravno zaradi tesne medsebojne povezanosti gospodarstev naših držav. Mislim, da imamo tukaj ogromen potencial za napredek in zato moramo izkoristiti prostor, ki se nam na tem področju odpira. Merci, madame la présidente. Bonjour à tous et merci surtout d'être là parce que vous avez tous entre... Hvala, gospa predsednica, in hvala vsem, ki ste tu med nami. Saj ste uh, vsi za to, kar precej daleč potovali in zato hvala, da ste si vzeli čas, da ste prišli razpravljati z nami. Dva razloga imamo, zaradi katerih moramo res tesneje sodelovati. Pravne razloge in tudi razloge, ki so vezani na sredstva potrebna za zaizitev krize. In naj vam povem, da smo z Lizbonsko pogodbo vsi nekoliko okrepljeni. Evropski parlament ima svoje pristojnosti okrepljene in tudi delovanje Evropske komisije je razširjeno. Kakorkoli Evropski parlament želi izvajati svoje pristojnosti, ki so nam jih dodelile države članice, nismo se sami odločili, za, da bomo so zakonodajalci. Glede odločitve, ki naj bi bila sprejeta konec marca, To ni čisto eh, res, kot je to že poudaril gospod Van Rompuy. Najprej je potrebna parlamentarna razprava o teh vprašanjih. Tudi velik napredek je bil dosežen na področju finančnega nadzora in mislim, da je Evropski parlament pri tem pripomogel, da so se države članice usmirile na bolj evropsko pot. Kakorkoli, tukaj imamo skupno odgovornost, ki je precej velika. Imamo odgovornost za položaj, ki se postopoma izboljšuje in moramo pri tem tudi iskati rešitve za evropske državljane. Potrebujemo jasno diagnozo tega, kar se je zgodilo v zadnjih letih, še zlasti v evrskem območju smo imeli države članice, ki niso vse spoštovale zavez, ki so jih preuzele. In to ne na področju finančne discipline, ne na področju konkurenčnosti. In mislim, da odprta metoda koordinacije nam dala zaveze na najvišji ravni, da zagotovimo bolj konkurenčno Evropo. No, tukaj smo tudi zato, da spregovorimo odkrito eni z drugimi ni dovolj, da vsaka država stori to, kar naj bi storila, oziroma si misli, da bo storila to, kar naj bi storila. Vprašanje, ki se tukaj postavlja, je, kako lahko dejansko medsebojno nadziramo to delovanje. Ne gre tukaj za nek policijski nadzor, ampak za nadzor v pravem smislu besede, torej kako lahko preprečimo neke izgrede, neko nepravilno delovanje. In drugič, če želimo to doseči, kako naj na prijateljski način izvajamo pritisk nad državami. In um, tukaj govorimo na ravneh, ki ne morejo nadomestiti delovanja na nacionalni ravni, ampak ki jim dodajajo neko novo razsežnost. In v zvezi s celotnim svežnjem, ta služi sedaj tudi vzpostaviti pravega dialoga z Evropskim parlamentom. In sedaj tako na področju finančnih politik in druge gospodarskih politik potrebujemo tukaj pravi dialog. Dialog, na, v katerem bomo lahko upoštevali posledice odločitev sprijetih v določeni državi na neko drugo državo, pa naj bo to na področju plačne politike, pokojninskih reform eh, in drugih vprašanj. O tem tukaj razpravljamo. Mm, na neki čezmejni ravni, nadjezikovni ravni in tako naprej. Ne gre za to, da bi si Evropski parlament sedaj želel, da se nekoliko bolj um, vzpostavi kot institucija. Ne, ne gre za to. Zato sem zelo zadovoljna, da smo danes do povdne slišali gospoda Šojbla in gospod Gartar. Mi potrebujemo dialog. In še zadnja točka, gospa predsednica v zvezi s predlogom, o katerem še nismo glasovali v odboru ekon in torej nimamo še stališča parlamenta, ampak torej euroobveznice, to vprašanje nekoliko porivam naprej iz preprostega razloga, zato ker trenutno nimamo nobene koristi in to je bilo danes jutra že povedano eh, od mednarodnega statusa evra. Ne moremo imeti Evrope kot otoka, potrebujemo neko globalno razsežnost Evrope, moramo privlačiti, pri, pritegniti kapital z drugih delov sveta in morda, ko bomo pozdravili naše javne finance, bomo morali bolj ofenzivno in učinkovito nastopiti v svetu in ne zmeraj samo um, stati na okopih in, in se braniti pred zunanjim svetom. Ker mislim, da Evropa, Evropi ne bo treba pred drugimi razardevati. Hvala. Hvala lepa, Viki. Hvala lepa. Izredno zanimivo je slišati mnenja predstavnikov nacionalnih parlamentov, ko govorijo o razmerah v njihovih državah članicah kar se svežnja o gospodarskem vodenju tiče, pa se mi zdi, da skušamo zagotoviti to, da bomo imeli zdrava gospodarstva v državah članice. In seveda se zavedamo tudi, da je dobro stanje v določeni državi povezano z drugimi. Druge države so bolj povezane, druge manj, vendar pa vsi si želimo imeti trdna gospodarstva. Kolegica Sofi je dejala nekaj, ko je govorila o 27 državah članicah, kar je zbudilo tudi mojo domišljijo. Govorila je o sendvičih. Torej, lahko imate zdravo dieto, ne da bi vedno jedli isto hrano. Tako da, ko smo oblikovali ta svežen, smo imeli torej to nacionalno odgovornost, torej da prepoznamo specifiko določenih držav članic, ko iščejo zdravo dieto, zdravo prehrano. Seveda, pa mora biti to tudi dolgoročno, ne samo kratkoročno. Tudi v mojem poročilu o okviru govorimo o preglednosti, tako da davkoplačevalci, države članice, pa tudi komisija in sosedi lahko vidijo, kakšne so vaše napovedi srednje in dolgoročno, da poznamo vse računovodske standarde in tako dalje predlagam enako raven preglednosti tudi na evropski ravni za proračun, da bodo tudi države članice vedele, kako pripravljamo evropski proračun. Seveda vem, da boste morali pripraviti svoje zaključke, zato govorimo o nacionalnih pravilih, da potem vemo, kaj se dogaja. In potem privlačnost EU tisti, ki ne da sladkarij in čokolade, ni popularen in zato vem, da varčevanje ukrepi niso popularni, zato mora svet odigrati pomembno vlogo pri usklajevanju. Ne gre samo za komisijo. Torej, ne gre samo za komisijo, ki kaznuje. Moramo stvari početi tudi nacionalno. In potem, kdo je povabljen na kosilo? Ali je 17 eh, držav, 27, ali jih je 17 plus tiste, ki si želijo, ali potem izključimo Združeno kraljestvo, na primer. Zdi se mi, da imamo različne ravni povezovanja v različnih gospodarstvih. Imamo torej evroobmoče, imajo določena zdravila, ki bodo zeli, če bi se stanje poslabšalo in to lahko pomeni različne ravni znotraj evroobmoča in izven. Vendar pa biti moramo torej previdni, kar se teh razlik tiče in zahvaljujem se predstavniku Polske, ki je bil zelo jasen, kar se tega tiče. In da, kar se pokojninskega sistema in reformarja tega tiče, tukaj se strinjam z vami. Torej, da, mislim, da ne bi pomagalo, če bi samo torej, neko zdravilo, neke ukrepe razširili na vse države in potem vse skupaj popravili in potem še belgijski kolega, mislim, da je govoril o Bazlu in bankah. Hvala lepa za to. Ne gre samo za vladni javni dolg, gre za prekomerno posojanje v določenih državah, kar je vodilo do nepremičninskih mehurčkov in tako dalje. V moji državi se je vse skupaj začelo z Northern Rock, komercialno banko. Imeli so težave z likvidnostjo. Ni šlo za druge zadeve, šlo je za neravnotežost eh, glede likvidnosti. In mislim, da moramo imeti enake pogoje, globalno gledano. Francija bo odigrala pomembno vlogo v sklopu G20 na globalni ravni, vendar pa ne smemo kar domnevati, da so težave v bančnem sektorju take, da jih ni bilo na Irskem, ni jih bilo v Španiji, v Združenem kraljestvu. In da so krive samo komercialne banke. Ne, likvidnost je tista, ki je povzročila težave. Tako da se veselim sodelovanja z vami v naslednjih mesecih pri tem semestru. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, sedaj pa prehajamo na splošno razpravo. Kar predvsej modrih kartič imam.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 Potem pa še parlamentarna stran. Oziroma Manuel je edini, ki je želel. Giorgetti, prvi. Italija, prosim. Eh. Hvala, gospa predsednica. V italijanskem parlamentu smo poskušali najhitreje prenesti vsa navodila glede evropskega semestra in kot je že povedal kolega Karvalja iz Senata, menimo, da bo to v roku dveh, treh tednov dejansko prenešeno v nacionalno zakonodajo. Pozitivno tudi ocenjujemo to usmeritev, ki nam omogoča vrednotenje velikih izzivov, ki jih predstavlja strategija 2020 in njihovo vrednotenje tudi v kvantitativnem smislu. In zdi se nam, da ti izredno ambiciozni cilji ne bi rekel, da so nekompatibilni, ampak da so nekje v nasprotju s cilji za zmanjševanje primankljaja in drugimi povezanimi cilji. Tako da se nam zdi zelo težko povezati ti dve vrsti ciljev. Mi v odboru za proračun ponujamo tudi podporo vladi pri izvajanju proračunske discipline in uh, uresničevanju gospodarskih politik. In v tem smislu bi želel poudariti dva vidika, pri, ki se izpostavljata pri teh težavah. Prvič, poglobitev reformnega načrta, ki jo je treba proučiti eh, tudi v skladu z evropskimi zahtevami in ki, mm, zaradi katerih moramo sprijeti pobude za rast in razvoj. In potem še nekaj, kar je omenil že francoski kolega prejšnji november, se je zelo na hitro o tem razpravljalo, ker so bili roki izredno kratki in sedaj glede tega dokončnega dokumenta, ki naj bi bil pripravljen v mesecu aprilu, se skušamo soočiti z vsemi deležniki in subjekti, da bi lahko z njimi razpravljali o temu ref, načrtu reforme in to tudi zahvaljujoč spodbudam, ki jih zato dobivamo, priporočilom, ki jih zato dobivamo se strani Evrope. Ne smemo pa pri tem zanemariti, da je to težko soočenje, soočenje, v katerem mi, nacionalni parlamenti, vendarle sodelujemo z Evropskim parlamentom v razpravi, iz katere smo bili prej popolnoma izključeni. Prej je ta razprava potekala izključno na vladni ravni. In danes pa je parlament v to vključen. Seveda se zavedamo, da ne moremo mi določiti, na kakšen način bodo stvari potekale, vendar smo pri tem udeleženi. In mislim, da je prav ta faza razprave, ki sedaj poteka, lahko dobra priložnost za to, da se soočimo v zvezi z najboljšimi možnimi praksami in jih skušamo vključiti tudi v um, naše javne finance. Torej, tukaj imamo veliko težav, 27 različnih držav članic nas je tu prisotnih, vendar bo gotovo taka praksa počasi pripeljala do vse boljših rezultatov in učinkov. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Gospod Vozgenan v imenu Romunije. Hvala lepa. Najprej naj omenim stališče Romunskega senata. Namreč je potrebno ohraniti širitev sodelovanja med nacionalnimi parlamenti in eh, Evropskim parlamentom. To je zelo pomembno za skupno doseganje ciljev strategije EU 2020 in ciljev vezanih na gospodarsko upravljanje. Kar pa zadeva evropski semester, se mi zdi, da gre tu za tri razprave. Postopkovna vprašanja, tehnična vprašanja. O tehničnih zadevah nismo sploh govorili. In eh, potem so tu še sama področja, o katerih naj bi tekle razprave. Najprej, kar zadeva postopkovne zadeve. Zelo pomembno je, da na različnih eh, temeljih utemeljimo sodelovanje med komisijo in Evropskim parlamentom z nacionalnimi organi, eh, kot eh, pa naše odnose z mednarodnim denarnim skladom. Kajti, če se zdaj začnemo pogajati o nacionalnih makroekonomskih številkah in o naših eh, internih strateških predpostavkah skupaj z Evropsko komisijo, je to podvajanje tistega, kar tako ali tako počnemo z MDS-om. Druga zadeva, je tehnične narave. Namreč, kaj so tisti makroekonomski kazalniki, ki jih bomo upoštevali? V okviru G20 poteka zelo zanimiva razprava zdaj o podatkih o javni, javnem dolgu in zunanjem dolgu posameznih držav eh, v navezavi z notranjim dolgom in eh, ravnjo zadolženosti eh, na vznotr in pa ravnjo prihrankov. Tako da je to zelo pomembno z vidika ustvarjanja novega modela za naše države. Še eno zelo pomembno vprašanje zadeva relevantnost, pomen posameznih kazalnikov. V naši državi je stopnja nezaposlenosti eh, popolnoma nepomemben podatek, ker je približno polovica prebivalstva izuzeta iz trga dela. 20 odstotkov v kmetijstvu, 20 odstotkov jih je eh, širom Evrope in tako naprej. Tako da mislim, da moramo govoriti tudi o področjih sodelovanja, kajti sistemi, zdravstveni sistemi, pokojninski eh, skladi, pokojninski sistemi do sedaj niso bili elementi evropske politike in treba je vedeti, kako poglobljeno bomo analizirali posamezne cilje na tem področju. In še zadnja stvar, ki bi jo rad izpostavil, zadeva napovedi. Če se nekaj spremeni tekom leta, ne moremo več uporabljati ekonomskih napovedi, ki smo jih imeli aprila za Evropsko komisijo. Imamo države, kot je moja, naprimer, ki ima zelo dinamično ekonomsko realnost. Hvala lepa. Hvala za Francijo, ne vem ali gospod ali gospa. Gospod. Gospod Gober. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Ja, tudi jaz bi se navezal na odgovore gospoda Van Rompuja v zvezi z paktom stabilnosti. Strinjam se to, kar je dejal in kar se mi zdi nekoliko drugačno od tega, kar prebiramo, namreč cilji so dejansko vezani na pristojnost Evropske eh, unije, kar pa zadeva sama, same načine, kako to doseči, to pa je druga zgodba da ko govorimo o sredstvih, vedno govorimo o proračunu in o eh, vrčevanjih, vrčevanjih ukrepih v proračunih. In uh, mislim, da vsi vemo, kaj to pomeni. Nehče ali pa vsaj malo ljudi govori o davčnih stopnjah. Mi že nekaj časa v Franciji izkazujemo, da zmanjšanje davkov za najviše prihodkovne razrede nima nobenega vpliva na Mm, rast. Mislim, da je prav tako pomembno vedeti, ali so javne storitve zasebne, ali so se financirajo iz proračuna, potem, eh, potem tudi drugi, druge storitve v javnem interesu ali se financirajo iz zasebnih žepov ali iz proračuna. Skratka, vse to so pomembne stvari. Rad bi omenil še eno stvar, ki ne sodi v to kategorijo in o čemer zelo malo krat govorimo. In uh, eh, eh, britansko poročevalko je prej to omenila, namreč gre za zadolženost eh, gospodinstva. Mene namreč vedno bolj skrbi stanje posameznih držav, vključno z Francijo, ker je ogromno gospodinstv, ki so prezadolžena in se jih še naprej spodbuja k. Uh, uh, jemanja kreditov in ljudje potem prihajajo po kredite za običajne stroške eh, gospodinstva in za vsakodnevno prehrano svojih otrok in to je resen problem v naših državah. In moje vprašanje v bistvu je, ali ta termometer, s katerim eh, merimo raven javnega dolga, ali je prav umerjen in ali upošteva eh, vse te elemente, ki sem jih omenil jaz in tudi tiste, ki so jih drugi kolegi omenjali za njihove države. Hvala. Hvala. Jose. Hvala, gospa predsednica. Zelo kratek bom. Samo dve pripombi bi podal. Namreč bi se prvič navezal na izjavo predsednika Evropske centralne banke, ki se je pritoževal nad odgovori, ki jih daje Evropska komisija v zvezi z vprašanji upravljanja in tudi nad zelo šipkim odzivom sveta in e, pri tem je dejal, da upa, da bo parlament spremenil, spremenil eh, e, tirnico. Kakorkoli, vsi temelji, na katerih je osnovana ekonomska in monetarna unija, padajo eden za drugim. Sedaj imamo že not default, imamo tudi že layout in to je drugi, not default je mehanizem, ki bo pometel z vsemi pričakovanji udeleženih in sedaj smo pa na neznani zemlji. Imamo proračunsko disciplino, s katero naj bi zagotovili konkurenčnost. Imamo stalni mehanizem za finančno stabilnost, ki je sicer vprašljiv, vendar ga imamo. Kaj se je zgodilo 11. marca? Sprejeli smo odločitev v zvezi z Grčijo in Irsko. Ampak pri tolikšnih obrestnih mirah je nemogoče zagotoviti prostor za rast. In zato razumem, da, nek, da je potreben nek umestni mehanizem, kot so te slavne euroobveznice. Tukaj razpravljamo tudi o odstotku državnih dolgov, ki so spremljivi za to, da še zmeraj zagotovimo stabilnost tega območja. Govori pa se tudi o dostopu do globalnega sklada se strani držav članic, ki je pogojen z njihovim vedenjem. Torej države, ki so nekoliko manj disciplinirane, bi naj imele manj možnosti in če bi v drugi fazi še zmeraj nadaljevali s tako proračunsko nedisciplino, bi eh, ne smele več glasovati in v tretji fazi ne bi smeli več posegati po, mehanizmu, eh, po zaščitnemu mehanizmu. Torej, kakorkoli, tukaj potrebujemo nek, neko umestno povezavo, ki bo omogočila dostop do reševalnega mehanizma, ki pa ne more delovati. Predvsem pa bi potrebovali nek avtomatični mehanizem, Eh, ki bi se vključil ob eh, primerih proračunske nediscipline. Hvala lepa. Naslednji gospod Andrej Kati v imenu Litve. Hvala, gardi moja hodna predminjika. Gardi mi kolegos, musu da Bartinius. Hvala lepa. Predstavljajo še spoštovani kolegi. Naša razprava tukaj predstavlja dialog med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom o Evropskem semestru. In mislim, da v kontekstu tega dialoga moramo izmenjati mnenja o zelo konkretnih zadevah, o detaljih. Zdaj pa govorimo o splošnih zadevah, o, o, o vsem praktično. Sama tema našega dialoga zajema pa številna zelo pomembna konkretna vprašanja v Litvi v okviru odbora za evropske zadeve skupaj z odbori za gospodarstvo in za finance pripravljamo skupna zasedanja in ugotavljamo, da nam zmanjkuje časa za organizacijo tega dialoga, kajti dokumentov je ogromno. do februarja naj bi pripravili program nacionalnih reform, konvergenčni program, proračunske kazalnike, vse to naj bi vlada pripravila in eh, analiza vseh teh dokumentov naj bi bila upravljena še pred koncem februarja in gre za ogromno dokumentov, o katerih pa seveda razprava ni enostavna. Do marca upamo, da bomo potem dobili smernice za javne finance do aprila pa naj bi prejeli še dokumente v zvezi z programi konvergenčnosti. Maja bomo obravnavali že zakonodajne predloge eh, s pripombami Evropske komisije. In tega vidika je ogromno vprašanj, ogromno vprašanj, ki jih je potrebno obravnavati v Evropskem semestru vključno z pristojnimi odbori v Evropskem parlamentu, z vseh teh temah se je treba pogovoriti in eh, morda pripraviti celo nekakšno skupno časovnico, nek skupen časovni razpored za te razprave, da bomo lahko sploh govorili o tem, kako doseči vse te cilje. Kajti gospodarska eh, konvergenčna sklajevanje je zelo pomembno vprašanje. Naše politike so zelo regionalne. Litva je odvisna od Nemčije, od Polske. Eh, potem sta tu še drugi dve baljski državi s svojo specifiko, eh, Kaliningraška enklava in njena specifika. Tako da z vidika ekonomske politike moramo seveda vedeti, kakšni so tudi regionalni vidiki ekonomske politike znotraj Evropske unije. V Evropskem parlamentu moramo imeti možnost, da predstavimo tudi ta regionalni vidik. Gre torej za smernice na področju gospodarske konvergenčnosti in dan danes nihče ne dvomi v to, da dialog potrebujemo in da mora biti ta še bolj intenziven. Ampak tu je zdaj drug problem. Kako? Kakšna bo cena za to? Kako se srečevati? Eh, kje? Kolikokrat na leto? Morda se bomo zatekli k telekonferencam, da se na ta način izognemo velikim stroškom letalskih eh, vozovnic. Ampak v vsakem primeru jasno je, da smo v bistvu šele začeli z razpravo o problemih vezanih na evropski semester. Ko smo pripravili ustavo za Evropo, ta potem je bila sprejeta, ker so nekatere države to zavrnile. Eh, potem smo razpravili o Lizbonski strategiji. O vsem tem smo razpravili na dolgo in široko, ampak eno in drugo je na koncu predstavljalo neuspeh. Zdaj imamo tu ta evropski semester in mislim, da se moramo učiti iz naših napak iz preteklosti. In mislim, da je pomembno, da spregovorimo tudi o tehničnih vidikih, kajti hudič se vedno skriva podrobnostih. Mislim, da to vsi vemo. In uh, iz tega naslova je tudi prišlo do določenih neuspehov v preteklosti in želel bi si, da naš dialog postane mnogo bolj konkreten. Dobro, nazaj k Italiji, gospod Garavalja. Ja, hvala, gospa predsednica. Sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti je nekaj, o čemer se je že večkrat govorilo ob prejšnjih srečanjih in Italija se je vedno strinjala s predlogom gospoda Lamasurja, da je treba to sodelovanje še okrepiti. Seveda pa je to koristno tudi zato, da se preveri še pred nacionalnimi zasedanji o proračunu, ali so bile sploh evropske prednostne naloge v nacionalnih proračunih upoštevane. In eh, vloga tega sodelovanja je ravno pri preverjanju konvergence ekonomskih politik in eh, spoštovanje ciljev Evrope 2020. Vsekakor je so taka soočenja koristna pred začetkom razprav o proračunu in to je v Italiji meseca septembra. Dobro je preveriti, ali so določeni izdatki, ki jih predvideva EU, upoštevani tudi v nacionalnih proračunih ali ne. Ključna točka pa je tukaj manevrski prostor, ki ga imamo na voljo in kot To sta izpostavila že gospa poročevalka in kolega Đorđeti iz poslanske zbornice. V krizi je naša država uložila mm, zelo veliko naporo v reševanje. Primanjkljaj je sedaj 4,6 odstotka v primerjavi s petimi odstotki, ki so bili predvideni. In, um, tudi dolg se je zmanjšal. Vseeno, pa je zaenkrat prispevek za raziskovanje zelo nizek trenutno. Mogoče se bo to v prihodnosti spremenilo, vendar je zaenkrat stopnja zelo majhna. Tako da bi lahko na evropski ravni pri tem sodelovanju z nacionalnimi parlamenti se eh, nacionalne ravni spodbudilo k upoštevanju ciljev, ki jih zastavlja Evropa, še zlasti za področje konvergenčnosti. In tudi je pri tem pomembno, da se na ta način nudi pomoč nacionalnim parlamentom pri sprejemanju odločitev, ki so v teh časih izredno težavne. Hvala lepa. Ole Šmet, Evropski parlament. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Ja, sendviči so seveda zelo zanimivi, sploh če jih jemo, ampak mene skrbi to, da na koncu za Evropo ne bo ostalo nič sendvičev, ker nam bodo Kitajci in ostali vse pojedli. To mislim, da je ključni izziv tule. To pravim zelo ponižno, kajte mislim, da je edini način, kako lahko rešimo naše probleme, ta, da sodelujemo. To je seveda težko. Sam sem tudi bil že poslanec v švedskem parlamentu in uh, vem, kje so pač tiste meje suverenosti, ampak te stvari se spreminjajo iz dneva v dan. Poglejmo, kaj se dogaja na japonskem danes. To vpliva na vse nas. Morda nam to ni všeč, ampak dejstvo je, da je to tako. Lehman Brothers in celo, ne vem, neke, neke slabe terjatve iz Kanzasa vplivajo na nas. Ja. In zato me čudi, da danes govorimo o tem, koliko naj sodelujemo. Ja, mislim, da je edina, edina meja eh, ne bo. Mislim, tudi v Londonu, gospa Ford, mislim, da ne morete sami reševati svojih problemov. Tako da mislim, da nas bo zgodovina presenetila in, in, in rekla potem na koncu, zakaj pa niste ničesar storili. Tu ne gre za zakonodajo o razvezah, tu ne gre za zakonodajo o patentih, tu ne gre niti za Schengen, ne gre za temeljna vprašanja v Evropi, namreč kako ohraniti naš socialni model, naše socialne države. Pakt, ki je bil sprejet eh, v petek, pravi, da bo ta pakt predstavljen Evropskemu svetu z namenom, da članice eh, Evropske unije, ki niso članice EU, povedo, ali ne meravajo sodelovati ali ne. Bodi si ste zraven ali pa niste. In z mojega vidika, ker prihajam iz države, ki ni v evroobmočju in ki se želi vstop v evroobmočje, je to zelo nevarno, kajti to bo razklalo Evropo na dva, morda celo tri dele. In eh, mislim, da je naša odgovornost tu, na tem mestu, da skušamo to preprečiti in da pokažemo, da hočemo sodelovanje. To seveda bo prišlo postopno, ampak naš ključni cilj mora biti, da ustvarimo Evropo, ki bo dejansko funkcionirala na eh, trden in trajnosten način. Hvala lepa. Za Latvijo, gospod Ries. Hvala lepa za to priložnost, da lahko spregovorim na tem zelo zanimivem zasedanju. Par besed o proračunskem postopku v Latviji, prav tako bi vam rad nakazal nekaj zamisli za prihodnost. Povezava med eh, programom konvergenčnosti in eh, nacionalnim proračunom ni ravno ne vem kako velika. Na podlagi nacionalnih regulatornih eh, aktov Latvija pripravi nacionalni proračun. Eh, za srednji rok, kar zaenkrat saj ne predvideva ne vem kako velikih eh, sprejetih obveznosti za naprej. In to je tudi razlog za poglobljenejšo krizo pri nas, ker nismo imeli to vrstne povezave med kratkoročnimi in dolgoročnejšimi vidiki proračuna. Podpiramo prizadevanja Evropske komisije za to, da se uravnoteži nacionalno in eh, evropsko plat brez dvoma je, nekakšnega dvoma ni, da obstajajo pomembne povezave med državami članicami in da težave v sosednjih državah lahko za nas pomenijo velike gospodarske težave in obratno. Kot, da je, ano, kot rečeno, prosite, Latvija podpira tesnejše povezave med nacionalnimi proračunskimi postopki in evropskim proračunskim postopkom mislim, da je edino normalno, da se nacionalne proračune in pa evropski proračun oziroma evropske konvergenčne programe sprejema enotno. Mi smo v Latviji to že sprejeli v parlamentu, vključno za nacionalnim programom. Prav tako so te dokumente obravnavali drugi pristojni odbori v našem parlamentu. Nacionalni proračunski postopki v Laciji so nekoliko sitr zamujali, prvi vrsti do to, kar je bilo kar nekaj amandmajev vloženih na proračun za leto 2011, kot drugo pa smo želeli zagotoviti zadostno mero javnofinančne discipline v naših zakonodaji, v naših predpisih in zato smo potrebovali pač nekaj več časa. V tem času se je zgodilo to, da se je v razkoraku približno meseca dni potem sprejel proračun na eni strani in konvenčni program na drugi. Kar zadeva konkretne, specifične ukrepe, po našem mnenju, finančna politika, proračunska politika v državah članicah sodi v pristojnosti držav članic in zato moramo delati na tem, da razvijemo nek trajnosten načrt. Evropski parlament mora vzpostaviti tudi povezavo z državami članicami in sicer na podlagi obstoječih pravnih ureditev in eh, zato smo mnenja, da novi postopki v tej smeri niso potrebni. Kar pa zadeva evropski semester in pa usklajevanje med članicami, z tega vidika so izmenjave izkušenj zelo pomembne in zato se lahko le strinjam, s predsedniki posameznih odborov, da dve zasedanji pač nista dovolj. Mislim, da potrebujemo več tovrstnih skupnih zasedanj Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Na ta način bi imeli možnosti za poglobljenejšo izmenjavo mnen in da tudi aktivnije sodelujemo v postopku koordinacije. Hvala lepa iz Slovenije, gospod Cepic. Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. Včerajšnji uvodničarji, predvsem predsednik Evropske banke za razvoj, predsednik Evropske banke za investicije, posebej pa še današnji nastop predsednika Evropskega sveta gospoda Hermana Van Rompuya me navdajajo z optimizmom, da vemo v evropski skupnosti, kako naj pridemo iz te finančne, gospodarske in razvojne krize še bolj trdni in enotni in pripravljeni na nove razvojne cilje in seveda to je osnovni cilj tega evropskega semestra. Ampak Evropa je multikulturna in gospodarsko različno razvita, zato enotna politika za izhod iz krize ne more biti uspešna, ukolikor ta ne bo koordinirana z vsemi nacionalnimi parlamenti. Vse so žrtvovanja, predvsem ljudi, državljanov, izjemno različna. V tem pogledu je sodelovanje nacionalnih parlamentov za parlamentom Evropske unije izjemno pomembno in kot velik prispevek k temu sodelovanju jemljem tudi današnje eh, srečanje nacionalnih eh, parlamentov in parlamenta Evropske unije in takšnih srečanj bi želel še več. Verjetno je te hitrosti, že včeraj smo govorili o Evropi dveh hitrosti, verjetno je te hitrosti še več, ampak Uspeh Evropske unije oziroma Evropske razvojne politike bo predvsem mrljiv z uspehom in razvitostjo najšipkejših členov znotraj Evropske skupnosti. Ob tej krizi se je jasno pokazalo, da nestabilnost ene od članic Evropske skupnosti lahko zamaja celoten monetarni in razvojni sistem Evropske unije in ob tem ni pomembno, v katerem delu razvojne skupine držav Evropske unije je ta država. To je samo pomembno, kako hitro se lahko takšna država izvije. V Sloveniji smo ob eh, pripravi na ta evropski semester zastavili že en osnutek nacionalnega razvojnega programa, ki seveda temelji na nekaterih točkah, ki bi jih zelo nakratko tudi poskušal navesti. Gre za makroekonomski nadzor, ki vsebuje osnovne predpostavke in napovedi gospodarske rasti, oceno potencialnih rasti, okvir javnofinančne konsolidacije od dvajset enajst do dvajset petnajst, vključno z dvajset dvajset, glavni predvideni strukturni ukrepi in njihov vpliv na rast določenih prioritet. Tudi Slovenija se je v tem obdobju krize srečevala z večjim primanjkljajem od tri odstotke, naš cilj je, da za letom dvajset trinajst dosežemo ta maastrichtski kriterij tri odstotke in dvajset petnajst imamo že pozitivno Eh, rast. Potem nadalje tematsko usklajevanje, predvsem na zmanjševanju splošnih javnofinančnih strukturnega primankljaja in zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti javnih financ, povečanje konkurence v sektorju storitev in odpravljanje pomankljivosti v poslovnem okolju, spodbujanje inovacijske sposobnosti in povečanje skupnih vlaganj v raziskave in razvoj in to do višine tri odstotke BDP-ja. To je trikratno povečanje od sedanjega. Mislimo, da je to ena od ključnih stvari, kjer bo potrebno za uspešnejši razvoj. In seveda povečanje prožnosti, upriti izboljšanje delovanja trga, dela in zagotavljanje boljše usklajenosti, tako plač kot produktivnosti. Zato bomo seveda predvsem spodbujali podjetništvo in konkurenčnost, reformirali visokošolsko znanost, tehnologijo in vlagali v informacijsko družbo in razvoj, trg dela, izobraževanje, Promet in prometna infrastruktura kot eden od pomembnih elementov višje gospodarske rasti in povečanega BDP-ja, energetika, okoljska politika, socialna varnost in upravljanje sistemom javne uprave. Vse to se bo odražalo tudi v nacionalnem proračunu in pa seveda partnerstvo vseh udeležik in udeležicov, vključno z Evropsko unijo. Hvala lepa. Thank you very much. I'll now... Hvala lepa. Prehajamo nazaj na Evropski parlament. Pervanš Beres, ki tudi pripravlja poročilo o Evropskem semestru. Pervanš, izvoli. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Glede na to, da sem že prej govorila, bi se tu omejila na zgolj to tematiko. Te razprave med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti v tem času v letu. Eh, izvajamo že več kot sedem let in namen prvotno je bil, da bi govorili o ključnih eh, ekonomsko-političnih usmeritvah, o čemer sem govorila tudi, ko sem eh, nagovorila predsednika Van Rompija. In namen teh velikih usmeritev je bil, da bi to upoštevali našim finančnim in gospodarskim ministrijem, ampak tega niso nikoli storili. Gre pa za to, da bi diagnosticirali na podlagi česa bi lahko države članice potem pripravile svoje nacionalne proračune. In v preteklosti se je že zgodilo, da smo preverili, kakšna je bila razprava v posameznih državah članicah, ko je šlo za proračun. In frapirani smo bili vedno znova, ko smo ugotovili, da so le politični nasprotniki Eh, tisti najbolj goreči politični nasprotniki omenjali te naše usmeritve, ki smo jih dajali, samo zato, da bi obtoževali Brusel. Skratka, mi smo opravili skupno delo, zato da bi eh, opravljali eh, potem priprave na proračun na podlagi enotne diagnostike. In kot je dejal Žak Delor včeraj zvečer, treba upoštevati raznolikost nacionalnih razmer. In vse skupaj je na koncu se izkazalo za čisto formalno delo. Govorili smo o zid in zadnjih deset let evroobmočja pomeni nič druga kot raznolikost v stopnih, eh, stopnjah konkurenčnosti, čeprav bi dejansko potrebovali konvergenčnost. In nedanjemu predsedniku komisije je to potem omogočilo to, da je dejal, da je pakt stabilnosti neumnost. No, danes smo ponovno s tem soočeni, s to celo zgodbo o evropskem semestru in tu lahko preprečimo, da bi se to ponovno zgodili. Prihajam iz države, ki je prva, ki eh, poziva k. Eh, enotnemu gospodarskemu upravljanju. Pravimo, da to potrebujemo, po drugi strani pa slišimo, da ne, Bruselj pa nima tukaj početi. Ampak ne, tako ne gre. Ne moremo hoteti enega, ne pa drugega. Evropski semester je tista priložnost, ki nam je bila dana, da smo skupaj dovolj inteligentni eh, in da postavimo enotno diagnozo, da upoštevamo specifiko vsake posamezne države in da tudi spregovorimo o tem, kar mora vsak posameznik storiti. O tem je treba spregovoriti skupaj. Kot rečeno, to počnemo zdaj že kar nekaj časa, že kar nekaj let in med nami res poteka prava razprava. In kot poročevalka vas bom morda prosila, da potem prijete tudi do mene s svojimi predlogi, s svojimi željami. Ne bom zdaj predolga, ker če ne bi mu predsednica vzela besedo, ampak vendarle mislim, da se moramo lotiti tistega bistva te razprave. Kako bo organiziran Evropski semester? Evropska komisija eh, januarja da na mizo eh, letni pregled rasti. To je v bistvu ključna smernica za ekonomsko politiko, ki se želi komisija. Iz tega eh, potem marca eh, pride do potrditve na svetu in eh, marčevski svet potem pomeni, da Evropska komisija začne komisija z razpravami s posameznimi državami, da na podlagi teh splošnih usmeritev potem vidi, kakšno bodo priporočila za posamezno državo. In potem mora vsaka posamezna država pač pripraviti svoj eh, program, svoj akcijski načrt. Vprašanje je zdaj, kdaj se nam zdi koristno, da spregovorimo skupaj. Prebrala sem eh, predlog eh, Bernara Koja, ki je eh, predsednik francoske poslanske zbornice. On pravi, da bi o tem morali govoriti maja, jaz mislim, da je to prepozno. In eh, tu, na tem zasedanju, ki ga imamo danes, ki ga moramo razviti še naprej, mislim, da bi morali imeti to vrstno orientacijsko razpravo. V okviru Kozaka je bila tudi ta zamisel Evropskega tedna, to je bilo zelo slabo sprejeto, ker je zahtevalo preveč mobilizacije in tako naprej. Ampak bodimo resni, Če resnično želimo spregovoriti o tej tematiki, če želimo razpravo o tem, kakšna naj bo evropska politika za Evropsko unijo, skupaj potem bomo potrebovali več kot dve polovici dneva, pa bomo potrebovali delovne skupine, bomo eh, morali govoriti o zasebnih investicijah na eni strani, o drugih temah na drugi strani. Skratka, treba si bo izmisliti nek sistem in to je v bistvu sporočilo, ki bi ga sama rada na tem mestu Eh, podala. Moram pa reči, da me veseli, da poteka ta razprava, to je zelo dragoceno, kajte mislim, da smo nadalje nekako preklopili eh, v neko novo fazo. Imeli smo neko embrionično fazo v teh zadnjih letih. Če danes to pomeni nek preskok, da bomo govorili o eh, usmeritvah za evropsko gospodarstvo s podarkom na evroobmočje, potem mislim, da lahko samo podprem naše nadaljne sodelovanje. Hvala lepa. Thank you very much. Uh, Hvala lepa. Pripričana sem, da ste lahko ugotovili, da če imate za misli, jih lahko nam tudi posredujete. Pri pripravi tega poročila še dva predstavnika nacionalnih parlamentov, imamo pa še pa ure. Torej, če še kdo želi potem od eh, sodelavcev, od, prostite, govornikov tukaj v omizijo spregovoriti, lahko to stori. Sedaj francoski senat, prosim. Hvala, gospa predsednica. No, potem, ko sem slišal predstavnico francoskega, evropskega parlamenta in predstavnika našega francoske narodne skupščine, bom spregovoril še sam kot predstavnik senata. Lizbonska pogodba je dala tudi, naložila tudi nacionalnim parlamentkom odgovornost v zvezi z reformami in eh, pakti sprijetimi na evropski ravni, kar je sedaj v pristojnosti tako nacionalnih parlamentov kot evropskega. Poleg tega morajo nacionalni parlamenti glasovati o finančnih zakonih in predvsem morajo zagotoviti raven državnih dolgov. O tem morajo odločati nacionalni parlamenti, ki so na nacionalni ravni za to pristojni. Na to pa še kriza. Kriza evrske skupine je tudi pokazala, kje so šibke točke te sinergije udeleženih držav. Tudi tukaj gre za nacionalne proračune, ampak nacionalni proračuni, spet ponavljam, spadajo v pristojnost nacionalnih parlamentov. Tukaj pa govorimo o medvladni ravni sodelovanja. Tako da mm, bi želel tu poudariti, da bi morali podpreti sodelovanje med pristojnimi odbori za proračun v Evropskem parlamentu in v nacionalnih parlamentih. Sam sem član takega odbora v francoskem senatu in na ta način je treba skupaj uh, sodelovati pri pripravi proračunskih podstopkov. Torej, te nove pristojnosti Evropskega parlamenta parlamenta izhajajo predvsem iz razširitve postopka soodločanja. In tako da bo Evropski parlament soudeležen pri številnih tozadevnih vprašanjih še bolj v prihodnje. In zato se moramo vsi zauzeti za skupno delovanje, za sodelovanje. Na obeh straneh se moramo naučiti prisluhniti drug drugemu, nacionalni parlamenti evropskemu in obratno, seveda pa ne, da bi to pomenilo kakršenkoli nadzor enega nad drugim in. Um, predvsem gre tukaj za sodelovanje ob medsebojnem spoštovanju in eh, z namenom zagotavljanja skupnega napredka. Dialog bo torej potreben, ne bo pa vedno enostavno tega doseči. Morali se bomo naučiti govoriti enoglasno oziroma skupaj, tako kot eh, imamo danes za to priložnost in sedaj se navizujem spet na to, kar je rekla gospa Beres. Treba je zgraditi neko obliko dialoga, vsakodnevnega dialoga, ki bi moral potekati kontinuirano in pri čemer ne sme biti gluhih ušes, temveč mora biti prisotna prava politična volja. Tako da bi bilo to gotovo dobro tudi v dolgoročnem smislu pri naših namenih za izgradnjo boljše Evrope. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Gerkens, Belgija. voilà. voilà. Mais je suis contente d'intervenir. Euh... Voilà. Zadovoljna sem, da se lahko vključim sedaj v to razpravo, saj mislim, da si vsi v belgijskem parlamentu želijo, da bi imeli pravi evropski projekt za gospodarsko upravljanje in da bi imeli pravo skupnostno delovno metodo, ki bo presegala to medvladno metodo dela. Uh, Je pa tudi res, kot je povedal moj kolega ravno kar, da je za nas pomembno, da evropski model so socialno-ekonomskega razvoja omogoči res pravo socialno pravičnost ob upoštevanju gospodarske razsežnosti. Uh, In uh, zakaj to poudarjam? Zato, ker mislim, da smo s tem evropskim semestrom in z mm, gospodarskim upravljanjem in z vprašanjem večletnega evropskega proračuna v nekem odločilnem trenutku. Uh, v katerem je seveda zelo dobro to sodelovanje med nacionalnim in Evropskim parlamentom, vendar je treba v tem trenutku predvsem vedeti, katere kazalnike bomo uporabljali za mirjenje in spremljanje naših politik. Imamo zelo veliko kazalnikov konkurenčnosti, drugih kazalnikov, ki kažejo, katerim izdatkom se je treba izogibati. Dosti manj kazalnikov pa imamo glede prihodkov, ki jih lahko imajo same države in ki jih lahko imajo ima tudi Evropska unija, pa tudi kazalnikov, ki zadevajo naložbe v storitve, v storitve za pomoč ljudem, v pomembne sektorje, ki ravno tako prispevajo k večanju bogatstva in k gospodarski um, rasti. Tako se je treba o tem v bistvu spraševati vnaprej. Te odgovore bi morali najti še preden bodo države pripravile svoje programe, eh, ki bodo pripravljali na podlagi kazalnikov, ehm, za katere se bodo odločile in ki naj bi vsi prispevali k temu ravnovesju, za katerega se zauzemamo. Mislim, da so ta soočenja med nacionalnimi in Evropskim parlamentom dejansko zelo zanimiva. Zahtevajo sicer več dela, več časa, vendar pa je hkrati to priložnost za neko večjo dinamiko, ki omogoča neko oživitev in interakcijo med različnimi ustanovami. Hvala lepa very much. I've got some extra speakers coming in. I'm going to turn. Tako, naslednjih ni več, tako da sedaj dobi besedo mađarski kolega, a potem pa še nemški kolega in potem tudi Vicky Ford, mislim, da želi spregovoriti. Še kdo? Prosim, kar javite se mi. Prosim, Ištvan. Hvala lepa, Sharon. Zelo lepo od vas, da lahko kot so predsedujoči prispevam k tej razpravi. Vedno znova se učimo kaj novega v življenju. Glavna tema mačarskega predsedstva je bila močnejša Evropa. Videli smo nekaj sprememb v zadnjih tednih in današnja razprava je dober primer, kako želimo skupaj izgraditi močnejšo Evropo odločitev 11. marca o paktu za evro zbuja pomembno vprašanje. Kako lahko države članice, ki niso v evroobmočju, postanejo vključene v ta pakt, kako lahko pridobijo iz teh odločitev? cilj, ki ga je izrekel gospod Van Rompuy, da pakt ni namen sam sebi, da je njegov cilj zavarovati socialne dosežke, socialne države in socialni in gospodarski model v Evropi. To je torej cilj tega pakta in to je tisto, k čemu moramo stremeti. Naj izpostavim tudi to, da mi je bilo všeč, kar je dejala Vicky Ford. Pravzaprav sem matematik, tako da sem zelo pozorno prisluhnil besedam Vicky Ford. Mislim, da je finančna magija, morda lahko to najbolje opišem s temi besedami, ponovnega embalažiranja finančnih proizvodov, nekaj, kar je proizvedlo to finančno krizo. In mislim, da moramo biti previdni, glede tega, kar ti eh, finančni čarovniki svojo magijo počnejo. Vedno imajo še kakšen nadel to rokavo, tako da moramo imeti bolj stroga pravila, kajti plemeniti cilji ne bodo dovolj, če bodo ti finančni čarovniki uporabljali svoje običajne trike za našim hrbtom. Še en pomemben element je to, da smo začeli z evropskim semestrom in zato potrebujemo tesno usklejevanje med najvišjimi ravnmi sprejmanja odločitev v Evropi, pa tudi potrebujemo nacionalne zamisli. Tako da je potrebno usklejevati pakt nacionalne zamisli in ostale smernice Evropske unije. Kot je veliko mojih kolegov že izpostavilo, pa nujno potrebujemo konvergenco. To, kar počnemo, pod naslovom kohezijske politike nekaj, česar se ne smemo odreči. Ravno nasprotno, okrepiti je potrebno konvergenco, potrebno je okrepiti kohezijo. In danes je izvrstna priložnost za to, da si odprto izmenjamo mnenja, da na pošten, odprt način stopimo v dialog. Seveda je veliko dela potrebno upraviti doma v nacionalnih parlamentih. Moramo pa se seveda dobiti večkrat, se stati večkrat. Dobro bi bilo, če bi se to zgodilo bolj pogosto, bolj redno, kajti konvergenca ni nekaj, kar bi morali imeti v nacionalnih, samo nacionalnih proračunskih programih. Mislim, da se moramo tudi večkrat sestati, imeti moramo konvergenco idej med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Zato sem zelo vesel, da sem danes tukaj zelo zadovoljen sem, da je to priložnost za izmenjavo mnen in upam, da ne bo pomemben samo 11. marec, ko je bil pakt podpisan, upam, da bo pomemben tudi 15. marec kot začetek pomembnega postopka. Hvala lepa. Hvala lepa. Aha, še nekaj kartic sem dobila. Tako da bomo verjetno lahko nadaljevali do 12.30. Viki, ti si odgovorna za okvir, tako da bi dobila besedo na koncu, za povzetek. Veseli me, da smo tudi z matematičnega vidika slišali, kaj se dogaja. Kakorkoli že. Predstavnik Nemčije, gospod Binding. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt abgesprochen. Ne vem. Ali naj govorim kot matematik, sem elektrik, električar in zato sem praktičen in se lahko navežem na predhodnika. Konvergenca je nujen predpogoj za socialno Evropo, socialni trg in da lahko vse to dosežemo. Opažam pa, da smo glede dogodkov v zadnjem času ugotovili, da se zasebno bogatstvo veča in da vedno, ko prihaja do koncentracije tvegan prav posebne vrste, da lahko pride do torej krize, da v tistem trenutku vsi pričakujejo, da bo javna stran podprla in prebrodila krizo. Čeprav so za toksične proizvode kot jih imenujemo v Nemčiji, odgovorni drugi. Torej, mislim, da moramo paziti, da ne bomo sedaj okrepili javne revščine in zasebnega bogatstva. Ko govorimo najprej o varčevanju, govorimo verjetno samo o zadevi z ene plati. Po drugi strani moramo paziti tudi na to, da javni proračuni ostanejo dobro podprti. Zato me veseli, da je Evropski parlament pozdravil davek na finančne transakcije, morda tudi zaradi tega, ker smo pred desetimi leti, sam sem socialdemokrat, že zahtevali, pa so nas napadali. Božni posrednik pa je takrat 50, popravil 50-100 operacij dnevno, danes jih opravi tisoče. In sedaj bi lahko to zvišali na 60 milijonov, o tem se razmišlja, ker vse poteka računalniško. To mislim, da je seveda dobro po eni strani, po drugi strani pa to pomeni tudi, da prihaja do takšnih razlik v bogatstvu. Zato razmišljamo tudi o tem, da bi uvedli davek na bogatstvo v kombinaciji z davkom na dedovanje, tako da bi potem motivacijo imeli zakorenjeno no, tudi v zakonodaji. In mislim, da bi tudi med državami morali razmisliti o tem, ali je smiselno, tukaj se navezujem samo na države evromoča, imeti skupno valuto, pa tako različne fiskalne politike, gospodarske in socialne politike. Če ne bomo tukaj dosegli večje konvergence, mislim, da bomo imeli protislovje enotne valute 17 plus dodatne države, ki niso v tem in imeli bomo preveč raznolike politike. To ne bo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 Že dolgo sem poslanec. Kolega Vandenbrok ve, da sem že 43 let v našem parlamentu. Torej, resnično vem veliko o globalizaciji, evropeizaciji različnih politik. V zadnjih letih pa sem opazil, da se veliko govori o sebinah, o časovnem razporedu, pozabljamo pa na vidik, ki se meni zdi pomemben. Ta vidik je pomemben za veliko držav članic. Ne bomo mogli vzdrževati skupnostne valute, če ne bomo vedeli, na katerej družbeno-gospodarski podlagi ta temelji. Vendar pa določene države članice imajo drugačne strukture. Januarja smo imeli pobudo komisije, soglasjem sveta, da bi našli rešitev marca. In to je gotovo tudi element, ki omejuje našo ekonomsko in socialno politiko. Imamo pa še nekaj bolj kompleksnega in to je tudi potrebno omeniti. Gre za vprašanje naših internih struktur. Gotovo je legitimno da imamo različne strukture, vendar pa to vodi do tega, da imamo potem podvojevanje. Naprimer imamo Zvezdno republiko Nemčijo, imamo Španijo, tudi Belgijo, pa Avstrijo, kjer imamo regije in lokalne skupnosti, večja mesta, ki imajo vpliv na proračun te regije imajo, so v popolnoma drugačnem proračunskem položaju. In vsaka od teh regij ima tudi svojo proračunsko politiko. In kaj potem počnemo? Če v vsake od teh držav, ki pač imajo popolnoma legitimno tak federalni sistem, če vsake od teh držav potem tudi na tej ravni skušamo uveljaviti uh, ukrepe evropskega semestra. To sem vključil v razpravo zato, ker moramo poštevati tudi časovni vidik, vprašanje pristojnosti, vprašanje hierarhije, tako za prihodke, kot tudi za odhodke. In v naših razprah je potrebno upoštevati tudi to vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa. In še zadnji govornik iz nacionalnih parlamentov, Portugalska, Martins, gospod Martins. E, natural, jaz sem što od. Ja, hvala. Naravno je in vsi se strinjamo o tem, da je treba bolje usklejevati naše politike. In evropski semester pomeni ravno to. Poleg tega pa se zavedamo tudi problema konkurenčnosti Evrope napram državam, kot so Kitajska, Indija in Združene države. V prvem delu danes do povdne smo, slišali tudi predsednika sveta, ki je rekel, da države potrebujejo čas za potrebna usklajevanja in zato ti načrti ki jih v skladu z lastno pristojnosti države izvajajo, prinašajo trde, stroge ukrepe in ti morajo biti tudi usklajeni s perspektivo za rast, kajti sicer se bomo ponovno potopili v težke stvari. Držav pa v teh prizadevanjih ne moremo pustiti samih, zato da ne bodo spet žrtve špekulativnih napadov. Zato potrebujemo več Evrope in globljo Evropo k čemur prispevajo inštrumenti, o katerih tukaj razpravljamo. To je bistvenega pomena. Na portugalskem nismo imeli teh nepremičninskih milnih mehurčkov in to vrstnih težav. Imeli smo druge težave, ki, eh, s katerimi se soočamo sedaj še zlasti na področju inovacij, raziskav in tako naprej. In potrebujemo več naložb za to, da bomo zagotovili ponovno oživitev našega slovenskega gospodarstva in še zlasti v tradicionalnih sektorjih, kakršni so tekstilni sektor in obutveni sektor. Zato v stikih z drugimi državami je zelo zanimivo slišati e, nasvete in izkušnje in ravno tako je bilo zelo zanimivo včeraj zvečer slišati gospoda Delorja, ki je govoril o nekaj ki taksi oziroma davku, eh, ki bi bil enak za vse in o čemer bi kazalo bolj poglobljeno razmišljati. In to želim povedati, da Portugalska nadaljuje z zastavljenim delom in z usklajevanjem proračunskih predpisov in v odboru za proračun in finance tudi pregledujemo okvirni zakon za eh, proračunske postopke. In seveda moramo poudariti pri tem tudi pomen spodbud in podpor za podjetniški sektor, ki lahko prinaša dodano vrednost našemu gospodarstvu. In zato je zelo pomembno povedati, da Eh, imamo na portugalskem zelo pozitivne podatke na področju eh, inovacij in naložb v eh, strukture. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa se vračamo k Evropskemu parlamentu. Viki. Ah, dobro je, da je toliko matematiko tukaj. Včasih sem boljša številkami kot z besedami, torej se opravičujem, če ste me napak razumeli. Da. Absolutno. Vsaka od držav članic mora razširiti svoje najboljše prakse v tem semestru in tako bomo postali močnejši. To seveda ne pomeni nujno, da imajo vsi enak pristop. Gre pa za podobne pristope in to je nekaj, kar želimo omeniti v fiskalnem okviru pri različnih državah, da bodo izpolnevali svoje pogodbe. Seveda pomeni rahlo različnih poteh, vendar pa doseče enake cilje. In potem še nekaj, resnično, vem, da nekatere države članice, še prav posebno v evromočju, želijo iti raven više in še bolj usklajevati. In zato sem podala tudi te predloge, kar se tiče finančnih trikov bank. Mislim, da nihče ne predlaga, da bi bilo financiranje irskega mehurčka finančne, povezano s finančnimi triki. Snimam se, da je tega bilo veliko, da pa to ni bilo to. In tudi na izjave Mudija, glede španskih bank, ki so vodili do znižanja bonitete pred nekaj tedni. Tudi to ni finančno čarovništvo. Gre za preveč posojanja. In potrebujemo preglednost. In eh, finančni triki so tudi v nekaterih nacionalnih proračunih. Če pomislimo prav dobro, torej želim si preglednost v svojem poročilu in strinjam se, da tukaj vse skupaj moram povezati z bazlom in z bančnim sistemom. In to je tem poročilom. In še eden od primerov, v svojem poročilu specifično zahtevamo držav članic, če bi lahko države članice spregovorile o teh neodvisnih fiskalnih organih ki bodo podali napovedi. Vem, da so to težko vprašanje in da imajo že v različnih državah različne postopke za to. Rada pa bi slišala več od vas. Sama priporočam, da bi raven neodvisnega nadzora za pregledne proračunske postopke bila zagotovljena, da bi to bilo obvezujoče v evromočju. Zato smo prosili kolegi iz evromočja. To je pa priporočeno za vse države. Želim si torej pravo formulacijo za to, da bomo imeli nadzor, vendar pa, da bo to nekaj, kar boste lahko tudi vi sprejeli. Torej, želim vaš odziv po tem sestanku o tej temi. Hvala lepa. Nihče drug ne želi spregovoriti. Tako, hvala lepa vsem. Mislim, da smo imeli zelo koristno razpravo. Nekaj zaključnih besed mi dovolite. Najprej, če nadaljujem tam, kjer je končala Viki, mislim, da na področju finančnega nadzora želimo stvari osvetliti in eh, nekoliko bolj nadzorovati. In isto želimo storiti tudi za javne račune. V parlamentu smo z našim svežnjem o gospodarskem vodenju skušali povezati različne instrumente, ki so pred nami. Imamo evropski semester, imamo celovite smernice za zaposlovanje in gospodarstvo, pa tudi svežen o gospodarskem vodenju. Mislim, da če se vrnemo na matematiko, potem mislim, da moramo dobro razumeti različne teorije, da bi potem vse to razumeli. Skušali pa bomo to prevesti v razumljiv jezik. Torej, jasno sporočilo pa je, da verjetno moramo se sestajati bolj pogosto in bolj intenzivno, dlje, tako da bomo lahko potem prinesli rezultate iz delovnih skupin, naprimer. Pomembno je, in to priznavamo, da so tako nacionalni kot Evropski parlament vključeni v to gospodarsko vodenje. Prej tega ni bilo in to je dobra priložnost za povezavo med Evropsko in nacionalno ravnjo. In tudi zato, da slišimo glasove državljanov še bolj. Mislim, da so to pomembne stvari, ki jih je potrebno omeniti. Nadaljevali bomo danes popovdne v tej dvorani. To bo 15 minut čez tretjo, torej 15.15 .15 do 17.30. Do takrat pa se vam zahvaljujem za to, da ste prišli in se k malu vidimo. Nasvidenje.